Tako, sedaj bomo začeli. Prisrčno pozdravljeni vsi, še prav posebej pa poslanci, ki prihajate iz številnih nacionalnih parlamentov. Nekateri kolegi šele prihajajo, nekateri eh, nekoliko zamujajo, pa tudi eh, komisar prihaja, ampak. Z nami je minister eh, Luksemburškega predsedstva in zato ne bomo čakali, kajti Claude Mejš, eh, minister za izobraževanje otroke in mladino ter minister za višješolsko izobraževanje in raziskave je že z nami. Torej, v veliko čast nam je, da je minister z nami, kajti smo v času luksemburškega predsedovanja in je prvič, da se nam je minister pridružil. V teh šestih mesecih smo eh, pogosto sodelovali. Začela bom v angleščini, potem pa bom nadaljevala v italijanščini in zato imate te čudovite slušalke in lahko izberete jezik tolmačenja in uh, sicer imate gumb uh, eh, spadaj uh, eh, in uh, tam si nastavite številko, uh, ki ustreza vašemu jeziku. In uh, to priložnost uh, bi izkoristila tudi, da se zahvalim tolmačem uh, za njihovo delo. Sedaj pa bom prešla na italijanščino, če dovolite torej sprejeli eh, bomo dnevni red, to velja le za kolege, eh, ki so člani odbora za kulturi. kulturo, če ni eh, nobenih pripomb, bomo sprejeli dnevni red. Ja. Druga točka, rada bi vas seznanila, da imamo danes eh, tolmačenje v vse jezike. Ali tolmačenje deluje, nadenite si slušalke, me vsi slišite. Torej, imamo tolmačenje vse jezike z izjemo hrvaščine in malteščine. Vsi drugi jeziki so na voljo. Odlično. Tako, sedaj pa lahko začnemo, medtem eh, pa se nam bo eh, pridružil tudi eh, komisar. Dragi kolegi, dragi prijatelji, dragi gostje in eh, dragi prijatelji eh, Evropskega foruma za mladino, eh, naj vam povem, da smo zelo veseli, da imamo danes prvo medparlamentarno konferenco na to temo, na temo mladine in izobraževanja. To bo glavna tema današnje seje. Želim si, da bi tudi prihodnje leto imeli medparlamentarne konference na temo kulture. Na ta način bomo vzpostavili pozitivne in pa zanimive stike z poslanci iz nacionalnih parlamentov. Hkrati pa bomo na ta način okrepili eh, tudi te teme v agendi Evropske komisije. Aha, komisar prihaja. Ravno kar smo pričeli, izvolite, pridružite se nam. Oprostite, samo trenutek. Tako, dragi komisar, Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Nadaljevala bom v italijanščini. Torej. To je seja, eh, ki nam je zelo pri srcu. Mislim, da te seje ne moremo pričeti, ne da bi najprej pomislili na žrtve terorističnih napadov v Parizu. Izraziti moramo solidarnost s francoskimi prijatelji, eh, ki so danes tukaj, vendar pa vemo, da ti napadi niso prizadeli le Francije, ampak eh, so prizadeli celotno Evropo. Veliko mladih eh, je umrlo in sicer v restauracijah in v koncertni dvorani in Gre za generacijo Erasmus in o tej generaciji eh, želimo eh, danes eh, tudi govoriti. Šlo je za mesta, kjer se mladi zbirajo in ki predstavljajo odlično tarčo za teroriste. Seveda se še spomnimo izjave ministrov po napadih na časnik Charlie Hebdo januarja in opažamo, da prihaja do okrepljene radikalizacije eh, določene skupine mladih v Evropi in na to moramo zagotoviti odgovor tudi v okviru izobraževanja. Poudariti moram, da so po napadih na Charlie Hebdo eh, nekateri eh, učitelji iz šole v Saint-Denis zapisali, Žrtve eh, so bili naši sinovi, ampak tudi napadalci so bili naši sinovi. Torej, eh, potrebno je aktivno vključiti mlade v eh, družbeno življenje, kot je bilo zapisano tudi v pariški izjavi. Potrebujemo učinkovit program. In o tem programu se je govorilo že v času italijanskega predsedstva. Za vsak evro za varnost, potrebujemo tudi evro za kulturo. Torej, eh, mladi bodo v središču naše prve medparlamentarne konference, kajti to predstavlja velik izziv v eh, Evropi. Več kot 20 odstotkov mladih eh, starih manj kot 25 let je brezposelnih. V južnih državah, eh, tudi v južni Italiji, je brezposelnost več kot 40 eh, odstotna. Eh, poleg tega 11 odstotkov mladih prehitro prekine z šolanjem. Eden od štirih mladih je izpostavljen revščini in lakoti. Eh, hkrati eh, pa tudi ni dovolj mladih, eh, ki bi lahko zapolnili delovna mesta, ki so v Evropi na voljo, kajti nimajo ustreznih kvalifikacij. Potrebujemo torej trajnostno strategijo, hkrati pa moramo okrepiti evropski prostor izobraževanja. Zagotoviti moramo kakovostno eh, visokošolsko izobraževanje, zagotoviti moramo vseživljensko izobraževanje in bolje povezati eh, izobraževalni eh, z zaposlitvenim sektorjem zelo dobro vemo, eh, kako zelo pomembno je, da eh, mladim eh, zagotovimo možnosti tudi v okviru podjetništva. Poleg tega pa si moramo prizadevati tudi za socialno vključevanje in okrepiti moramo različne horizontalne sposobnosti eh, in tudi evropsko državljanstvo. Vendar pa tukaj ne gre zgolj za zaposlitveno strategijo, potrebno je vlagati tudi v socialno področje. Dve tretjini evropskih držav eh, sta vključili socialno oziroma družbeno vključevanje eh, med svoje prioritete. Številne države izvajo pomembne reforme, pa naj gre za izobraževalni sistem ali pa za zaposlitveni sektor. Naša vloga eh, so zakonodajalca. Od nas eh, zahteva uh, okrepljeno sodelovanje. Odgovorni smo za 40 odstotkov sredstev v uh, programu Erasmus in uh, Erasmus. Potrebno si torej prizadevati eh, za večjo vključenost eh, pri eh, prostovoljnem delu eh, na področju športa, eh, prizadevati se je potrebno na področju eh, jamstva za zaposlovanje mladih, eh, na področju kreativne Evrope v okviru obzorja 2020 in eh, Poleg tega je potrebno natančno nadzorovati tudi, kako se eh, uporabljajo sredstva, ki so namenjena še prav posebej mladim v državah članicah. Imamo strategijo za izobraževanje in usposabljanje in eh, poleg tega imamo strategijo eh, za obdobje od 2012 do 2018. Osredotočamo se tudi na medkulturni dialog, na mobilnost eh, in pa eh, na eh, šolsko izobraževanje v Evropi. To so tri teme, na katere se še prav posebej osredotočamo v tem letu. Poleg tega je tukaj tudi bolonska uh, eh, reforma, uh, povezava izobraževalnega in podjetniškega sveta in tako naprej. Šest milijonov več imamo uh, tudi za program Erasmus. Uh, poleg tega smo uh, ponovno vzpostavili obseg kreativne Evrope. Nimamo pa dovolj sredstev za Evropo državljanov. Zahvaljujem se tudi obema generalnima direkcijama, ki si eh, v komisiji prizadevata na teh področjih. Poleg tega pa so pobudo podali tudi mladi in jemljemo jo zelo resno. Gre eh, za eh, evropsko študentsko e-izkaznico komisarka Tyson eh, je opozorila, da se je potrebno osredotočiti tudi na vse življenske veščine. In še eno področje je, ki je izjemno pomembno in o tem smo razpravljali tudi na Strasburškem plenarnem zasedanju. In to eh, je begunska kriza, eh, ki je zajela tudi številne mlade. Podvojili bomo sredstva za izobraževanje mladoletnih oseb, pa naj gre tukaj za begunce v drugih državah članicah ali pa eh, v Evropski uniji. In sprejeta je bila tudi resolucija Evropskega parlamenta, ki bi morala zagotoviti izobraževalne koridorje eh, za eh, begunce na evropskih univerzah. O tem se pogovarjamo tudi z komisarjem Navrečičem. Poleg tega pa je tukaj tudi program Obzorje 2020, v okviru katerega namenjamo sredstva za mlade raziskovalce. Zahvaljujem se tudi vsem izvedencem, ki so se nam danes eh, pridružili in ki bodo eh, podali eh, pomembne prispevke. Naša konferenca ni namenjena zgolj o razpravi o mladih, ampak se bomo tudi pogovarjali z mladimi, zato je z nami tudi generalni sekretar Evropskega foruma mladih. In uh, v okviru vsakega panela bosta spregovorila dva izvedenca. In eh, v okviru vsakega panela bo spregovoril tudi en predstavnik mladih. Tisti poslanci nacionalnih parlamentov, ki želite sodelovati v razpravi, morate izpolniti formular, mislim, da ste ga že prejeli. In na ta obrazec morate napisati tudi, v okviru katerega panela bi radi sodelovali. Čas za govor bo strogo omejen glede eh, na eh, število tistih, eh, ki bodo v razpravi sodelovali. Ob 12.30 moramo zaključiti, naredili oziroma sledila bo družinska fotografija, kot je to v navadi. Potem pa bo sledilo kosilo. Sedaj pa dajem besedo ministru za izobraževanje otroke in mlade Luksemburškega predsedstva. Z nami je torej Klot Meš in eh, hvala lepa za to, da ste se nam pridružili. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar, spoštovane eh, dame in gospodje, evropski in pa nacionalni poslanci. Veliko čast mi je, da lahko sodelujem pri današnji medvladni konferenci kako bomo um, zagotovili mesto za mlade v današnji Evropi, kako bomo vzpostavili boljše pogoje, da se bodo lahko razvili, da bodo lahko rasli in da bodo lahko prispevali k Evropski uniji. To so ključna vprašanja danes v Evropski uniji in s tem se ukvarja tudi luksemburško predsedstvo v svetu. Poskrbiti želimo za ustrezne odgovore in sicer eh, z evropskim sodelovanjem na področju izobraževanja in mladih, pa tudi z sprejetjem programa oziroma akcijskega načrta za Evropsko unijo in za področje mladih. Situacija mladih v Evropi je eh, izjemno raznolika, ampak eh, nekatera vprašanja so skupna vsem. Eh, recimo državljanstvo, evropsko državljanstvo. Zagotoviti moramo, da bodo mladi lahko izkoristili priložnosti, ki se jim ponujajo Eh, kot državljanom Evropske unije in kot državljanom držav članic. Na to vprašanje, na ta izziv želimo odgovoriti v pogovoru z mladimi evropejci. Potrebno je okrepiti udeležbo mladih v eh, razpravi, poleg tega pa želimo okrepiti tudi eh, izobraževanje na temo evropskega državljanstva. Veliko je zanimivih pobud, ki pa jih je potrebno povezati in uskladiti. Zaradi tega je ključnega pomena partnerstvo med, eh, med eh, običajnim uradnim in pa eh, neuradnim izobraževanjem. Šola pri tem igra zelo pomembno ulogo. Če bomo ukropili evropsko državljanstvo, bo to koristilo vsem mladim. To je velik izziv, kajti mladi evropejci imajo na voljo eh, izjemno dobre izobraževalne sisteme, vendar pa to seveda ne velja za vse. Poskrbeti moramo, da bodo naši sistemi bolj vključujoči, eh, še prav posebej, ko gre za mlade priseljence. Ministri za izobraževanje Eh, so se odločili, eh, da se želijo še bolj intenzivno eh, boriti proti neenakosti pri dostopu do šolanja. To je eden izmed ključnih izzivov. Zaradi tega smo se odločili tudi, da se bomo soočili z vprašanjem radikalizacije mladih. Namreč vsi mladi nimajo enakopravnih priložnosti ekstremistične ideologije, po mnenju nekaterih mladih, eh, predstavljajo boljši odgovor na njihove potrebe, kljub temu, da so v nasprotju z našimi vrednotami. To je ključno vprašanje, na katerega se moramo odzvati eh, skupaj. Imamo tudi akcijski načrt za mlade za prihodnja tri leta, ki se nanaša predvsem na vključevanje mladih, na njihovo udeležbo in na njihov dostop do trga delovne sile. In uh, tudi to je eden izmed ključnih izzivov. Mladi morajo biti polnopravni člani naše družbe. Na ravni uh, zaposlitvenega trga moramo poskrbeti, uh, da bomo znižali brezposelnost mladih. Pri tem moramo biti izjemno odločni in pobuda za zaposlovanje mladih je pri tem zelo pomembno orodje zagotavlja velik potencial na področju izobraževanja mladih in zaposlovanja. Nadaljevati moramo z izvajanjem jamstva za mlade. Poleg tega pa moramo govoriti tudi o situaciji priseljencev v Evropi, še prav posebej eh, novoprišlekov. Leto 2015 je bilo dramatično leto. Na eh, tisočine oseb so prišle v Evropsko unijo. To predstavlja velik izziv tudi za naše izobraževalne sisteme. Kako se bomo odzvali na ta pojav? Kako bomo poskrbeli za integracijo novih priseljencev v času, eh, ko bodo ti v Evropi? Odločili smo se, da bomo temu vprašanju eh, posvetili svet ministrov za eh, mlade, izobraževanje, kulturo in šport. Imeli smo številne razprave in organizirali bomo številne razprave na področju izobraževanja in mladih. Gre predvsem za integracijo priseljencev eh, z pomočjo izobraževalnih eh, sistemov. Želimo spodbujati tudi medkulturni dialog, okrepiti demokratično udeležbo in podpreti še prav posebej najšipkejše. Zato eh, luksemburško predsedstvo tesno eh, sodeluje eh, tudi z predsedniki Evropskega sveta, komisije in Evropskega parlamenta. Upam, da bomo skupaj razvili pravo strategijo za soočanje z izzivom priseljevanja. No, dame in gospodje, to je bilo le nekaj izzivov, s katerimi se srečujemo. Zahvaljujem se vam uh, za vabilo in mislim, da bo uh, to zelo plodna razprava. Najlepša hvala. Torej, omenili ste tudi že teme, o katerih bomo danes razpravljali. Um, predvsem pomembna tema je radikalizacija mladih, ki jo moramo preprečiti, še prav posebej pa moramo preprečiti izključevanje mladih iz družbe. Razvili smo nekaj skupnih standardov uh, na tem področju v Evropi, kajti zagotoviti moramo, da bodo tudi otroci, da bodo tudi mladi imeli svoj glas v Evropski uniji. Potrebujejo ustrezno podporo, hkrati pa se moramo na njihovo mnenje tudi ustrezno odzivati, zato pa potrebujemo tudi sredstva. Hvala lepa torej za uh, to, da ste se tudi sami zavezali temu cilju. Sedaj pa dajem besedo komisarju Tiborju Navračiču. Je komisar za izobraževanje, kulturo, mlade in šport, kot najbrž veste. In uh, sedaj, gospod komisar, vam predajem besedo. Eh, Hvala lepa. Gospa predsednica, spoštovani poslanci, dame in gospodje, veliko veselje mi je, da sem lahko danes z vami. Rad bi spregovoril o glavnih izzivih, s katerimi se Evropa srečuje danes. Še prav posebej bi rad povdaril vlogo izobraževanja in pa vlogo politike za mlade. E, z tema dvema politikama se moramo odzvati na radikalizacijo in pa na izključevanje mladih. Teroristični napadi v Parizu nas zaposlujejo e, že e, nekaj časa, kažejo na močno razdelitev naše družbe, na napetosti. Napetosti, ki so povezane z finančno in pa gospodarsko krizo, iz eh, katere se naš kontinent še ni popolnoma eh, spodkopal, eh, izkopal. Več kot 20 milijonov evropejcev se sooča z lakoto in revščino. Brezposelnost mladih je še zmeraj previsoka v nekaterih državah članicah. Naša Evropska unija je danes manj vključujoča in manj enakopravna kot v preteklosti vedno večje razlike se pojavljajo. Veliko mladih si težko predstavlja svetlo prihodnost. Ta generacija mladih je bolje izobražena eh, in bolje povezana kot eh, katera koli generacija eh, pred njimi. Ampak številni mladi menijo, da v trenutku, ko želijo prevzeti nadzor nad svojim življenjem, ko iščejo svoje mesto v družbi, Eh, njihova upanja in njihove želje niso upoštevane. Številni mladi nimajo nobenih priložnosti in eh, njihove sanje so hitro poteptane. Mladi se odvračajo od eh, tradicionalne oblike demokracije. Pri forumu mladih je le eden od treh mladih dejal, da je demokracija pravi odgovor. Mladi so razočarani nad demokratičnimi in družbenimi vrednotami. Znajdejo se na robu družbe in so tako lahek plen za radikalizacijo. Vendar pa sam ne bom popustil eh, te obupane mlade, ne, mir, ne smemo prepustiti eh, samim sebi. Veliko mladih eh, čuti globoko žalost po terorističnih napadih v Parizu, zato moramo skupaj poskrbeti za spremembe. Želim poskrbeti za Evropo, v kateri bodo lahko živeli vsi mladi in sicer v vključujoči družbi. Evropska unija namreč temelji na vrednotah, ki so oblikovali naše življenje od konca druge svetovne vojne. Gre za spoštovanje človekovega dostojanstva, za svobodo govora, za demokracijo, za enakopravnost, za načelo pravne države in za spoštovanje človekovih pravic. Zadnji dogodki nas opozarjajo, da so te vrednote ogrožene in zato moramo vsi sodelovati v boju proti temu pojavu in sicer na lokalni, na regionalni, na nacionalni in na evropski ter mednarodni ravni. Področje, za katerega sem odgovoren v Evropski komisiji, je področje izobraževanja mladih, kulture in športa. In to področje je še kako pomembno za vključevanje in zaboj proti radikalizaciji in izključevanju. Pretekli teden sem na seji z ministri poudaril, da želim bolje izkoristiti instrumente, ki so nam na voljo. Govorim o sodelovanju na področju izobraževanja, na področju politike za mlade, Hkrati eh, pa se je potrebno osredotočiti tudi na programe financiranja teh področji. Bolj se moramo osredotočiti na izobraževanje mlade, šport in kulturo. Skupaj z izobraževalnimi ministri smo določili nove prioritete eh, za naše delo v prihodnosti. Med drugim smo govorili tudi o vključujočem izobraževanju. Svoje delo želim osredotočiti na eh, socialno vključevanje mladih. Želimo zagotoviti, da bi lahko mladi bolj sodelovali v uh, vsakdanjem življenju in olajšati jim želimo prehod iz izobraževalnega v zaposlitveni sektor. Uporabiti moramo to, česar se naučimo v šolah. Mladi morajo pridobiti tiste veščine, ki jih bodo potrebovali uh, na trgu delovne sile. Izobraževanje je najboljše orožje pred radikalizacijo, ampak izobraževanje mora poskrbeti za boljše, boljšo dosego ciljev. Zato moramo podpirati medkulturni dialog in poskrbeti za to, da nihče ne bo izključen zaradi eh, verskega ali etičnega ozadja. Učitelji imajo zelo zapleteno delo in najbrž razumejo dinamiko eh, življenja mladih bolje kot eh, vsi drugi. Učitelji lahko naslovijo težavne teme eh, v šolah lahko eh, govorijo o medkulturnih razlikah, o medsebojnem spoštovanju in o razumevanju. In zaradi tega eh, je potrebno učitelje podpreti. Na področju mladih je potrebno zagotoviti, da bodo mladi z različnimi ozadji lahko sodelovali v medkulturnem dialogu. To je ključnega pomena. Imel sem dolge pogovore z tistimi, ki predstavljajo in pa delajo z mladimi, In zato vem, eh, kako zelo pomembno je boriti se z predsotki in kako zelo pomembna je podpora lokalnim skupnostim, ki pri tem igrajo ključno vlogo. Tukaj gre za vrstnike, učitelje, za verske voditelje in eh, za svetovalce. To je ključnega pomena za boj proti izključevanju in za boj proti radikalizaciji. Zagotoviti vam želim, eh, da bo na voljo več podpore. Leta 2016 bo program Erasmus Plus v večji meri podpiral projekte osredotočene na eh, mlade, na vključevanje, na šport. Eh, sredstva bodo namenjena čeznacionalnim projektom, še prav posebej se bomo osredotočili na vključujočo izobraževanje in na mlade. Poleg tega si prizadevam tudi, da bi program Erasmus Plus zagotovil več mobilnosti učiteljev in več izmenjav ter čezmejnih partnerstv. Podpiramo celo vrsto projektov, ki že kažejo, kaj vse lahko stolimo v okviru tega programa. Podpiramo projekte, eh, ki se nanašajo tako na uradno, kako tudi na neuradno izobraževanje. Poleg tega zagotavljamo usposabljanje za mlade, tako da bodo ti lažje zaposljivi. Podpiramo tudi eh, projekte organizacij eh, za mlade in pomagamo pri razvoju strategij za boj proti radikalizaciji. Tovrstni projekti so ključnega pomena in zato jih potrebujemo več in pripravljeni smo tudi zagotoviti več podpore za njih. Preden zaključim, naj povem še nekaj besed o tem, kako lahko eh, politika izobraževanja in politika za mlade pomaga pri integraciji priseljencev in beguncev. Res je, poskrbeti moramo za popolno integracijo mladih priseljencev v izobraževalni sistem. Le na ta način bodo lahko pridobili veščine, ki jih potrebujejo na uh, trgu delovne sile in ki jih potrebujejo v družbi nasplašno. Zagotoviti jim je eh, potrebno dostop do prostovoljnega eh, dela, eh, do kulturnih izmenjav, do udeležbe v športu. Pri tem podpiramo, člani, pri tem podpiramo države članice. Prizadevamo si za to, da bi mladi lahko uh, hitro pridobili ustrezne kvalifikacije. povezujemo uh, centre za begunce povsod po Evropski uniji. Želimo priznavanje uh, diplom. Uh, poleg tega želimo razširiti programe na spletu, uh, ki so na voljo v okviru programa Erasmus. Uh, ti bi morali biti na voljo tudi uh, novim priseljencem v Evropski uniji. Uh, Vsi lahko sodelujemo pri dosegi naših ciljev, lokalne in eh, regionalne organizacije, nacionalna raven in evropska raven. Pomembne so šole, univerze in eh, centri za mlade. Naše načrte bo potrebno uresničiti in zato si moramo prizadevati vsi. Tako kot eh, si varnostne službe prizadevajo v boju proti terorizmu, si moramo tudi prizadevati mi skupaj prizadevati za izkoreninjanje eh, temeljih vzrokov za radikalizacijo. Govorim o izključevanju, o revščini in o brezposelnosti. Socialno vključevanje je odgovor, ki ga potrebujemo, če želimo konkurenčno eh, Evropo, v kateri bo vladala blaginja. In eh, zato potrebujemo vse vas in računam na vašo podporo. Najlepša hvala. Grazie, komisarju. Eh, prendom... Hvala, komisar resno jemljem vašo predanost in res mislim, da eh, se v marsičem strinjava. Mogoče je treba poslati nekoliko močnejši signal, naprimer pri Erasmus Mundus imamo prednostne naloge za uh, mlade, ki prihajajo iz teh držav. Nekatere države uh, smo uh, pozvali, da uh, vzpostavijo politike za begunce, zaradi tega, ker jih dejansko um, zavračajo, ampak v kulturo, proračunska sredstva v ta namen izobraževanje je treba vlagati več in uh, v agendo komisije Juncker je treba vključiti izobraževanje kot temo, ki je eh, enako pomembna kot uh, varnost. Uh, V teh pogovorih z nacionalnimi parlamenti dosežemo veliko, želimo pa si od komisije, da bo bolj zagnana, ker smo zaskrbljeni. Najlepše hvala in sedaj dajem eh, besedo generalnemu sekretarju eh, Evropskega mladinskega foruma, Alena Pela, ki je tudi eh, poročevalec v senci. Ampak naj rečem, da eh, fin, kolegi iz eh, Finske zaradi zdravstvenih težav eh, niso mogli zagotoviti finskega tolmačenja. Se upravičujem, ampak včasih se tudi to zgodi. Oprostite. Prosim, ponovite. Uh, Eh, še enkrat, v kater panel se želite vključiti, da bomo vedeli za poznaje. Hvala lepa, gospa predsedovča, dragi kolegice in kolegi. Kaj pomeni biti mlad človek danes v Evropi? Posto pravimo, da smo nova generacija po starših mladi. So skupina, ki se največkrat srečujejo z marginalizacijo. It is 2015. Kaj to pomeni za našo družbo? Smo leta 2015, še vedno govorimo o finančni in gospodarski krizi, ker se še ni končala za mnoge mlade ljudi. Zahvaljujem se panelistom, da so izpostavili statistične podatke. Ni mi treba govoriti, kako slabe so zadeve za mnoge mlade ljudi. Živimo v krizi, pogosteje kot naj bi, mladinska politika je pogosto kratkoročna, želi iskati takojšne rešitve in enostavne rešitve, ki pa jih ni, ko govorimo o mladih. Kaj bi morali torej narediti? Ni vse tako slabo. Današnji časi so bolj odprti za kreativnost kot katerikoli prej. In čeprav je Evropa pod pritiskom, je vprašanje, ki bi se ga morali postaviti, je, ali gradimo Evropo odporne demokracije in Evropo eh, krhke kakofonije. Pogosto eh, sodobne ideje pridejo pod pritisk eh, zaradi tega, ker bi se lahko polomili, če so steklene ali keramične. Če pa imamo plastične rešitve, potem se lahko eh, s pritiskom oblikuje nekaj novega. Na ta način lahko izkoristimo energijo mladih ljudi in če želimo rešiti probleme naše generacije in prihodnih generacij, moramo sprejemati politike za mlade, ki izpolnjuje tri kriterije. Morajo eh, biti široko zastavljene, čez torse in omogočati zastopanost vseh. To se pravi, da je treba vključiti mlade v sprejemanje odločitev. V mladinskem forumu, ki združuje več kot 100 organizacij, tako nacionalnih kot mednarodnih, ki je demokratična institucija, tukaj si prizadevamo, da bi izboljšali življenje vseh mladih ljudi, da bi jih vključili v družbo z razvijanjem neke vrste lastnine, neke vrste pripadnosti v njihovih skupnostih. Trenutni izzivi, kot so bili omenjeni, turizem, radikalizacija, migracije in eh, vprašanja uh, glede osnovnih svoboščin v Evropi, kot je svoboda govora, so tudi izzivi za politiko o mladih. Vendar pa je vprašanje, ali se moramo res. Uh, čuditi nad tem razvojem? Ali ni to nekaj, kar bi morali pričakovati? Sploh eh, zato, ker smo priča premalim investicijam v mlade in tiste, ki so najbolj na robu. Zato je nujno in potrebno vlagati v mlade in mladinske delavce. To moramo narediti zato, da lahko ponudimo tudi moralno in finančno podporo tistim organizacijam, ki se ukvarjajo z mladimi, ki so ogroženi zaradi izključenosti. S tem vključujemo tudi modele neformalnega izobraževanja, ki eh, lahko nekaj prispeva. Formalno izobraževanje se mora tudi prilagajati v sodobnem času. Zdaj, tri, med, organizacije za mladih in dva od treh projektor, ki se okvarjajo z projekti za mladi, ugotavljajo projekti, ki želijo mlade spraviti v politiko. Devet od desetih organizacij omogoča ljudem izobraz, mladim ljudem izobrazbo, da bi se vključili v trg dela je pa tudi pomanjkanje zavedanja pri mladih in eh, sposobnosti, da bi izkoristili pravice, ki jih imajo ali da bi se uprli kršitvam njihovih eh, pravic. Pogosto britki veljajo za in ljudje, ki se ukvarjajo z mladimi, niso ustrezno usposobljeni za to, da bi spodbujali aktivno državljanstvo mladih ljudi. Kako lahko pričakujemo, če je samo eden od treh eh, mladinskih svetov vključenih v pripravo zakonodaje za mlade? Potrebujemo tudi strukturni dialog eh, za eh, politične sodelavce, vplivati moramo tudi na to, da bodo mladi lahko sodelovali pri oblikovanju politike na nacionalni ravni. Na vsak način moramo poskrbiti za to, da bodo mladi vključeni v vse. Pogoče, pogosto čutimo, da se politika sprejema za nas in ne z nami. Mladi so, se zelo zanimajo za sodelovanje pri sprejemanju političnih odločitev. Ni jim dovolj, da se deložijo volitev v sistemu, v katerem imajo občutek, da kot mladi nima nobenega vpliva. Zelo pozdravljamo pobude, kot je današnja in upamo, da bodo politike, ki bodo potem sprijete, ustrezne, kot sem jih eh, opredelil na začetku, to se pravi čez sektorske in participativne. Hvala lepa, hvala lepa za ta zelo živahen eh, govor in zelo me veseli vključenost eh, oziroma neposredno vključevanje Evropskega foruma mladih na naši prireditve. Seveda si želimo vašega sodelovanja. O tem pa bomo seveda še kasneje razpravljali. Zdaj pa naj povem, da sem prijela nekaj prijav. Imamo še 15 minut. Zaenkrat se ni prijavil noben eh, predstavnik nacionalnih parlamentov. Upam, da se boste upogumili kasneje. Dobro je, da imamo to razpravo. Veseli nas, da imamo tukaj gospoda komisarja in gospoda ministra. Najprej imajo besedo nacionalni parlamenti in potem eh, poslanci Evropskega parlamenta. Mogoče vendar ne želi kdo besedo. Če mi date znak, da želite besedo, bom eh, lahko precenila, koliko vas je. Yeah. Ja, we have to, to fill the yellow piece of paper that you have. Izpolniti morate rumene lističe, ki ste jih eh, dobili, zato da se prijavite k besedi. Imamo gospod iz Francije, še kdo? In to je prvi panel. No, če želite besedo, potem je to zelo dobro, gospod Ferajn, gospod Nekov, Georgio, kjer ima Kitkakis za prvi panel. Potem bomo nadaljevali z naslednjim sklopom. Gospod Vse je prva, izvolite. Two minutes. Two minutes. Dve minuti, prosim. Merci, madame. Najlepša hvala, gospa predsednica. Rada bi se vam zahvalila eh, tudi za vaše uvodne besede besede, ki ste jih namenili francoski mladini in Evropi nasplašno. Evropi, ki je bila izjemno pretresena zaradi dogodkov v petek 13. novembra v Parizu. In eh, rada bi se obrnila na kolega Iva Durana, ki eh, sedi eh, tukaj ob meni danes. Mladi so danes eh, še kako eh, pomembni. Eh, in zahvaljujem se vam za vse besede, ki ste jih izrekli na to temo. Rada bi se vrnila k temi eh, programa Erasmus. Govorim o novi obliki tega programa eh, z možnostjo mobilnosti. Rada bi res podprla idejo demokratizacije mobilnosti, demokratizacije programa Erasmus. To je program, ki zelo dobro deluje na univerzitetnem področju, na področju visokošolskega izobraževanja, ampak res moramo poskrbeti za to, da bomo vključili eh, tudi mlajše, eh, govorim eh, o srednješolskem izobraževanju, o različnih tehničnih šolah o pripravnikih, torej o vseh eh, tistih, ki eh, so se odločili, da za šolanjem ne nadaljujejo. V Franciji imamo 60 tisoč mladih, eh, ki niso vključeni v izobraževalni sistem. Zaradi tega jim moramo zagotoviti možnost vključevanja mladim moramo omogočiti evropski dostop do dela. Najlepša hvala. Hvala lepa, besedo bom dala še drugim, potem pa bodo sledili odgovori. Sabin Ferajen. Ja, Najprej najlepša hvala, da imamo danes eh, priložnost, eh, da se izmenjamo tudi z kolegi iz nacionalnih parlamentov. Zame je zelo pomembno, da se sploh na tem področju pogovarjamo z nacionalnimi parlamenti, sploh na področju izobraževanja, imamo na evropski ravni zelo omejene pristojnosti. Izvajanje večine izobraževalnih eh, programov in pobud eh, so v pristojnosti držav članic. Kot Evropski parlament in Evropska unija pa vendarle moramo obravnavati določene zadeve, ki so bile omenjene, programi Erasmus, Erasmus eh, Plus, eh, Comenius, Leonardo da Vinci, mednarodni programi za izmenjavo študentov, ki omogočajo tudi eh, dolgoročno primerljivost izobraževalnih sistemov. Pomembna točka, ki je bila pravkar omenjena, kjer imam tudi konkretno vprašanje, je. Yeah vključevanje, hitra integracija ljudi, ki prihajajo od drugod. To so ljudje, ki ne prihajajo samo sedaj, ampak že dlje časa živijo v naših državah. E, problemi se že dolgo kažejo. Vprašanje je, s kakšnimi konkretnimi ukrepi lahko to storimo na evropski ravni. Imamo samo omejena sredstva na tem področju, lahko skupaj z evropskimi programi in nacionalnimi pobudami mladim eh, damo neko hitrejšo perspektivo, to se ne nanaša samo na formalno izobraževanje. In tukaj bi se dotaknila tega, kar je povedal predstavnik foruma mladih, ampak gre za ne, tudi neformalno izobraževanje. Na področju neformalnega izobraževanja imamo možnosti novih pobud, naši izobraževalni programi pa se vendarle osredotočajo na formalno izobrazbo. Klasični program Erasmus, Erasmus za izmenjavo študentov. Zato moje vprašanje, kako bi lahko podprli predvsem neforma, projekte neformalne izobrazbe, kajti projekti, ki se eh, borijo proti eh, radikalizaciji, ne izhajajo samo iz formalnih izobraževalnih programov, ampak neformalnih izobraževalnih eh, programov. Veliko je tudi visoko izobraženih med radikaliziranimi, tako da ne gre samo za vprašanje izobrazbe, gre predvsem tudi za problem pomanjkanje perspektive ne gre samo zato, da ni na voljo dovolj formalnega izobraževanja, problem je velik eh, pri tistih, eh, ki Eh, imajo tudi možnost, eh, socialne možnosti, izobraževalne možnosti, vendar se preprosto ne morejo vključiti v družbo zaradi eh, napak pri posredovanju vrednot. Zato je moje vprašanje, kako spodbujati naše skupne družbene vrednote preko vseh izobraževalnih programov in poti na nacionalni ravni, pa tudi preko evropskih programov ne samo na področju formalnega izobraževanja, tako da pridemo do neke izobrazbe, ampak tudi na področju duha Evrope v nekem smislu, o čemer smo nekoč eh, govorili. Po mojem mnenju se ta duh eh, pogosto izgublja zaradi prevelika prizadevanja samo zato, da bi ljudje dobili primerno izobrazbo in se vključili v trg dela. To bi morali bolj povdariti. Hvala lepa, Sabin, za pomembno vprašanje. Hvala, Sabin, za to pomembno zadevo, ki si jo izpostavila. Sedaj pa kolega Gravatikakis, potem pa nekdo. Torej, sprva kolega Gramatikakis, potem pa imate vi besedo. Hvala lepa, gosta eh, predsednica. Za me je današnji dan zelo pomemben. Vaš uvod je namreč pokazal, koliko eh, dela je upravil odbor za izobraževanje v zadnjem letu. Kljub vsem oviram in težavam, na katere smo naleteli v okviru Evropske unije. Tri institucije so tukaj podali zelo zanimive eh, informacije. Mislim, da moramo biti realistični. Če si pogledamo, kako veliki so problemi, kako strašna je birokracija, pliva to seveda tudi na vse strukture Evropske unije. Zato moramo delati skupaj, kar bo prvi korak. Uh, dobil pa sem občutek, da smo od treh predstavnikov, uradnih predstavnikov, dobili precej iskrenih in konkretnih podatkov, kar je tudi pomembno. V moji državi, v Grčiji, in verjamem, da je v drugih državah tudi tako, je brezposelnost pri mladih pri 50 odstotkih. Uradna brezposelnost mladih je pri 50 odstotkih. Mislim, da se tudi druge države članice srečujejo s podobnimi težavami. Zato bi to morala biti neka budnica, neka alarm za Evropsko komisijo. Evropska unija vendar ne more sprijemati takšnih eh, stopen brezposelnosti. To niso številke za prihodnost Evrope. In eh, še eno številko smo slišali, okoli eno tretjina, kar je povedal tudi gospod komisar, ena tretjina vseh eh, mladih je sodelovala na zadnjih volitvah. Kljub temu pa javne ankete kažejo, Da. Se več kot 50 odstotkov mladih zazema za Evropo, kar pravzaprav kaže na dober uspeh, ki ga dosega Evropske inštitucije. Mladi si torej želijo Evrope, to drži, vendar pa se ne strinjajo s tem, kako se zadeve izvajajo v tem trenutku. Seveda so tukaj. Okay. Eh, dobri nameni in dobre želje eh, z naše strani, kar pa ni dovolj. Program Erasm je zelo uspešen, eh, se mi zdi, zato ga moramo okrepiti. Kaj nam še manjka? Nismo dovolj odprti, potrebujemo odkrito vizijo za mlade, ne zadošča, da se borimo proti brezposelnosti ne zadoša, da koordiniramo naše politike in da spreminjamo strukture. Zadnje analize so pozitivne, predsedujoča prekinja govornika, gospod Gramatika, ki se, sam sem pozitivno nasven, kar zadeva eh, zadnje ankete, vendar pa je Evropa pred velikimi preizkušnjami na katere se bo moral odzvati. Te vrednote bo treba ohraniti. Hvala lepa, prosim, če se vsi držite časovnih omejitev eh, pri govoru, tako da vsi pridejo na vrsto. Sprva kolega Maklarkin, potem pa uh, eh, Dimitrijas Maksimanatis. Izvolite. Uh, um... Hvala lepa. In dobrodošlica vsem kolegom, ki so nam se nam prizrušili iz Evropske unije. Marsikdo ne mara hoditi v Bruselj v tem eh, času, so, marsikdo je zelo živčen, ko prihaja v Bruselj, zato se vam še posebej zahvaljujem, da ste prišli. Tukaj eh, smo v odmoru za izobraževanje in eh, dajemo glas tudi našim mladim, razmišljamo o tem, kako jih lahko podpremo na njihovi poti in kako lahko lahko odražamo njihov glas v tem odboru. Zato me veseli, da imamo danes med nami tudi nekoga iz foruma vladi, ki nam pomaga, da ponovimo in povdarimo to sporočilo, eh, da se soočimo s problemi radikalizacije v Evropi. Razmisliti moramo, kako to storiti tudi s pomočjo izboljšovanih sistemov. V svojem volilnem kraju v Združenem telesu sem pred kratkim eh, govorila na dnevo demokracije. 50 šolam in eh, slišala sem, da so mladi eh, zelo proti temu, da se pripadniki določenih skupnosti, tudi verskih skupnosti, izpostavljajo. Eh, to čutijo kot napad na mlade, mm, na splošno, kot da bi jih vse napadali. Kar pa je bilo zelo zanimivo, je bilo, da so želeli izvedeti več, da so želeli se naučiti o razlikah med njimi. In tudi učitelji so želeli vedeti več o tem, kako se lotiti te problematike. Vprašanje je tudi, kako pomagati našim učiteljem, da bodo bolje razumeli te razlike in eh, probleme, in tako da bodo lahko dobro predstavili svojim učencem. Vse skupaj se tako zelo hitro dogaja in marsikdo eh, sploh ne pozna eh, drugega. Vprašanje je torej, kako jim pomagati, da se spoznajo bolje. Potem pa imamo tudi eh, vprašanje nadaljnega eh, izobraževanja. Govorimo o Erasmu in kako uspešen je bil, sploh na področju visokega šolstva. Moramo govoriti tudi o nadaljnem izobraževanju tudi na poklicnih eh, šolah, kjer moramo ljudem pomagati, da ne bodo nazadovali, da bodo vendarle imeli perspektivo v življenju. Razmisliti moramo o tem, kako jih bolje jim bolje pomagati in kako pomagati učiteljem v boju proti radikalizaciji. Zato moramo tudi narediti več za poklicno izobraževanje, tako da bodo ljudje dobili boljšo perspektivo. Hvala, zelo zanimivo, hvala za te komentarje. In sedaj dajem besedo Dimitrisu. Baksimanakis, o čem sem prav izgovorila. Izvolite. Ta dedomena, prepi ne ehi kanisi popsi tu, je ti katastasi. E, hvala lepa. Zavedati se moramo dejstev. Če si pogledamo situacijo v Grčiji, e, ki ima strogo vrčevalno politiko, imamo tudi humanitarno krizo, trg dela je preprosto se sesu v Grčiji od leta 2009 do leta 2015 so se sredstva namenjena za izobraževanje znižala za 33 odstotkov. Poleg eh, tega so odpuščali učitelje tako v osnovnih šolah kot tudi v eh, srednjih šolah. Tako da imamo velike probleme. Brezposelnost se je povečala za 26 odstotkov, za mlade mlajše od 25 let pa je, kot smo že slišali, stopnja brezposelnosti pri več kot 50 odstotkih. Organizacije za zaposlovanje so poskušali izboljšati situacijo, kar pa je pripeljalo do tega, da, trg, da se je trg dela vse suh prišlo je do zmanjševanja volumna plač, eh, zniževanja plač, eh, do poenostavitev pri odpuščanju in do zmanjšanja zavez iz kolektivnih pogodb. Izobraževanje naj bi se prilagodilo trgu dela, kar je prispevalo k še večji brezposelnosti. Vrčevalna politika je pripeljala do tega, da so se sredstva zniževali na vseh področjih, pri čemer je sodelovala tudi Evropska komisija, ki tako rekoč ignorira evropsko zakonodajo. Vrčevalna politika se mora zaključiti, kajti tako kot se to dogaja v Grčiji, to ne gre uh, national, I, I... Torej, najprej imamo še nekoga iz nacionalnih parlamentov in potem spet uh, Evropski parlament. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala lepa, da lahko spregovorim o izobraževanju in o mladih uh, in to na seji z predstavniki nacionalnih parlamentov in uh, z predstavniki Evropskega foruma za mlade. Naj eh, opomnim na eh, strukturni dialog o udeležbi mladih pri sprejemanju političnih odločitev. Mislim, da je potrebno predstaviti rezultate tega eh, dialoga. Ti rezultati so izjemno zanimivi in mislim, da bi lahko ti rezultati prispevali k boljšemu oblikovanju politike za mlade. Hkrati bi lahko na ta način bolje razvili komunikacijo z mladimi. Tudi za nas v tem odboru je dialog z mladimi ključnega pomena. Najlepša hvala. Veselim se že predstavitev v nadaljevanju današnje seje. Hvala lepa. Thank you so much. Merci beaucoup. Hvala lepa. Samo trenutek. Samo trenutek imamo seznam govornih. Frančeska Polizi in potem Nekov. Torej, alternacija. Hvala, gospa predsednica, za to priložnost, da se srečamo, soočimo. To je koristno in pomembno. Uh, moja država, Italija, Eh, se sooča z težkim reformnim procesom in eh, po, tako poskuša z, znova vzpostaviti rast, pri tem pa računa predvsem na izobraževanje. Imamo izredno visoko brezposelnost med mladimi, torej čez 40 odstotkov, imamo uh, veliko uh, sipnikov, uh, približno 17 odstotkov, ki ga, jo moramo prepoloviti do leta 2020, ampak razen uh, konvergenčnih uh, ciljev, uh, na ravni Evropske unije, imamo konvergenčne cilje tudi na interni ravni, ki jih moramo doseči, da vsem mladim dosež, damo iste možnosti, še zlasti tistim na jugu Italije, kjer je osipniškost 26 odstotno in eh, na severu in eh, v srednji deli države pa je bistveno nižje. Eh, obstajajo neenakosti med mesti in podeželjem tako kot verjetno po drugih, v drugih delih Evrope. Da bi dosegli te cilje, se poskušamo v prvi vrsti osredotočiti na dualni sistem, na upeljevanje dualnega sistema v izobraževalni sistem Italije. Pri tem pa moramo tudi povečati, glede na preteklost, pravico do um, vrtca, uh, zlasti na jugu države. In zato sprašujem komisarja, kako lahko pomagamo državam, ki so v stiski, uh, če uh, imamo uh, omejene uh, sredstva za izobraževanje v okviru pakta stabilnosti. Torej, po eni strani se uh, zmanjšujejo ta sredstva uh, v skladu Eh, glede tega sklada. Italijama. Eh, hvala, zanimiv eh, predlog, ne zato, ker prihaja iz Italije. Prego. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми гости, с интерес слушах всички ви. А, Иван, господа. Председуюча, колеги и колеги. Vse predstavitve, ki smo jih slišali, so bile zelo zanimive. Rad bi se osredotočil na predstavitev foruma mladih, ki se mi je zdel še posebej angažiran. Kot poročevalec za socialiste na to o, temo moram povedati, da ni dovolj sinergije med strategije za mlade in drugimi strategijami. V strategiji od 2020 na področju izobraževanja eh, sploh ni omenjen evropski eh, okvir za sodelovanje, kar eh, je zelo zaskrbljujoče, kajti izobraževanje bi moralo biti osnova za našo politiko mladih v okviru strategije EU 2020. Podprl bi to strategijo. 16. novembra smo izvedli razpravo o teh temah in pa včeraj smo govorili o vseživljenjskem učenju. Vsi forumi bi morali biti povezani med seboj. Zato pozdravljam pobudo za vzpostavitev neformalne platforme za vse življensko učenje. Omenjali ste 50 odstotkov, ampak poročilo kaže, da 57 odstotkov eh, organizacij mladi nima občutka, da se njihovo mnenje upošteva pri razvijanju politik za mlade. glasa mladinskih organizacij pa bi morali slišati. Še enkrat se vam zahvaljujem za zelo zanimive predstavitve. In lahko vam zagotavljam, da bomo upoštevali vaše priporočila. Zelo sem zadovoljna, da se je oglasil uh, poročevalec v senci in da je prišlo do izmenjave med poročevalcem, usencem in poročevalcem, eh, kar to zagotavlja kontinuiteto tega strukturnega dialoga v okviru mladinskega foruma. Sedaj dajem eh, besedo kolegu Jankerju, kolegici Janker iz Avstrije. Um, Österreich hat eine Eh, hvala lepa. Avstrija ima precejšno tradicijo pri dualnem izobraževanju, o čemer smo danes tudi že nekaj slišali. Moje vprašanje se nanaša na to, kakšne možnosti se izkoriščajo za to, da bi uveljavili dualno izobraževanje tudi v državah, kjer eh, ta nima tradicije. Za našim sistemom smo dosegli to, da imamo zelo nizko brezposobnost eh, mladih ki v tej gospodarski krizi še vedno znaša 12 odstotkov, kar je preveč eh, po našem mnenju. In še nekaj bi omenila. Pri vseh informacijah, ki ste jih eh, podali in za katere se zahvaljujem in pri vseh eh, prizadevanjih, ki se izvajajo, vendarle niste omenili treh pojmov. To je družina, rastlinjenje in učinkovitost. In zato me zanima, kako se tudi ti faktori vključujejo v strategije. Hvala lepa. Tu si sad očitato. Mislim, da ni bilo vse navedeno v kratkem uvodu. Eh, se mi pa to eh, zdijo z evropskega vidika eh, temeljne vrednote. In še zadnji prispevek. Luigi Morgano, potem pa še odgovori naših sogovornikov. Hvala, gospa predsedujoča. Čisto na kratko. Eh, vemo, da imamo omejene kompetence Evropske unije na področju izobraževanja, šolskega izobraževanja, usposabljanja. Torej, sedaj eh, je treba čim bolj eh, vseobsegajoče eh, strategije med sabo povezati. Prav gotovo pa tukaj mora odigrati svojo vlogo politika. Ne govorim le o Evropski komisiji. To, kar delamo za izobraževanje, za poklicno izobraževanje, vse to je investicija. Tega ne smemo obravnavati kot strošek še naprej. Politika točno to mora zahtevati. Za te sektorje potrebujemo sredstva, kot je rekla eh, senatorka Polezi. Eh, pakt eh, stabilnosti na tem področju ne moremo obravnavati tako kot druga področja in odgovor mora biti najden. Vsi imajo svoje potrebe, vendar če ne moremo postaviti prioritete in prevzeti odgovornosti, Eh, potem eh, ne bomo napredovali. Na temu pozivam. Hvala. Naj samo spomnim, da Evropski parlament že nekaj časa izpostavlja to vprašanje, še zlasti v povezavi z strukturnimi skladi. Evropski strukturni skladi uh, izključujejo uh, sofinanciranje uh, pri izobraževanju uh, in ga ne obravnavajo kot uh, investicijo. Uh, mislim, da smo tukaj vendarle nekaj uspeli, uh, bitke smo bili v tem parlamentu, ampak jasno je, da gre za realen problem. Sedaj pa dajem uh, besedo ministru, komisarju in potem mladinskemu forumu za odgovore, ki jih želijo podati. Beaucoup, euh, Najlepša hvala. Nekaj besed mogoče v odgovor na različne prispevke večkrat eh, je bila obravnavana tema izobraževanja, uradnega izobraževanja, kako eh, bolje vključiti eh, priseljence v naš izobraževalni sistem, v evropski sistem. In potem je bilo govora tudi o neuradnem izobraževanju. In luksemburško predsedstvo je ustrajalo, da imamo skoraj da identičen dnevni red za svet za mlade in za svet za izobraževanje. Gre za vključevanje mladih priseljencev, ki so sedaj v času begunske krize prišli v Evropo ali pa ki eh, so tukaj pri nas že nekaj let. Gre za problem, s katerim se soočajo vse države članice Evropske unije ne le svet za izobraževanje eh, bi se moral ukvarjati z to temo, ampak tudi svet za mlade. Ključnega pomena pa je tudi politična udeležba mladih. To je izjemno pomembna tema. Uspeh v šoli, pridobitev eh, diplome, priprava na delo, to so seveda pomembne točke. Na ta način se lahko aktivno vključiš v družbo ampak eh, seveda se moraš počutiti državljana Evropske unije, uživati moraš pravice, eh, ki so na voljo vsem v Evropski uniji. Imeti moraš pravico, da izraziš svoje mnenje, da spremeniš družbo, če ti v družbi kaj ni všeč. To je izjemno pomembno, če se želimo izogniti izključevanju mladih iz družbe in če se želimo izogniti tveganju radikalizacije. In Zaradi tega želim povdariti, da veliko predlogov ni bilo novih. Razpravljali smo o programu Erasmus, eh, razpravljali smo o razširitvi eh, tega programa. Razpravljali smo tudi o tem, eh, kako bi spremenili način uporabe in sicer z uporabo ehm, drugih, ne le tradicionalnih sredstev. To je izjemno pomembno, izjemno pomembno za demokratizacijo sistema Erasmus. Še prav posebej pa se vedno vračamo k vprašanju eh, spremembe eh, ustaljene prakse v državah članicah. Govorim o dualnem izobraževanju, o boljši integraciji priseljencev oziroma beguncev posamezne države članice imajo dober sistem eh, na tem področju, eh, dobro skrbijo za integracijo in eh, zato bi lahko na svetu poskrbeli tudi za osredotočanje na izmenjavo najboljših praks. Naslednja tema, pakt stabilnosti. Potrebujemo dovolj sredstev eh, za eh, aktivno udeležbo mladih, za udeležbo mladih v izobraževalnem sistemu. Seveda poznamo omejitve, ki se pojavljajo zaradi dejanske finančne situacije, zaradi trenutne gospodarske situacije, pa tudi zaradi evropskih mehanizmov. Mislim, da moramo o tem razpravljati eh, v okviru sveta ministrov za mlade, pa tudi ministrov za izobraževanje. Ampak vsega tega seveda ne bomo mogli spremeniti. Rad bi le opomnil na predlog luksemburškega predsedstva, da vse izdatke, ki so sedaj povezani z integracijo beguncev, obravnavamo kot izjemo in eh, da eh, teh sredstev eh, ne obravnavamo na ravni pakta stabilnosti, kajti na ta način bi se lahko izognili črtanju drugih sredstev namenjenih za ta področja v nacionalnih proračunih. Potrebno je zagotoviti sredstva vsem državam članicam, vse države članice se morajo ustrezno odzvati na to situacijo, ki je zelo zapletena, hkrati pa tudi izjemno nevarna za Evropsko skupnost. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa dajem besedo komisarju, gospod Novačič. <clears throat> Hvala lepa. Naj razdelim svoje odgovore v dva eh, dela diagnozo in terapijo. Popolnoma se strinjam z predstavniki nacionalnih parlamentov, ki so izpostavili negativne posledice gospodarske krize v Evropi. Nekatere proračunske politike, nekatere, ki jih sprejmejo države članice, imajo negativne posledice. Mladi in izobraževanje so lahko največje žrtve proračunskega varčevanja. Seveda je to mogoče razumeti, da je vlade morajo konsolidirati svoje proračune, imajo velike eh, proračunske primankljaje, ki so jih morali odpraviti, zato da bi ohranili temelje nacionalnega gospodarstva. Ampak eh, po drugi strani pa je krčenje na področju socialne politike nekaj, kar odzema priložnost eh, vlaganja v prihodnost. Izobraževanje je vlaganje v prihodnost. Tako kot je povedal tudi gospod Morgani. Največja težava pri izobraževanju je v tem, da je treba eh, investirati, vlagati zdaj, rezultati pa se bodo pokazali šele kasneje. In zelo težko je prepričati tiste, ki danes prijemajo politične odločitve, da vlagajo v prihodnost. Ker je prihodnost prihodnost eh, je lahko po naslednjih eh, volitvah. Eh, politiki pa morajo do naslednjih volitev pokazati neke rezultate. Vendar jih je treba prepričati, da je vlaganje v izobraževanje dobra investicija. Ne le vlaganje v samo izobraževanje, ampak gre tukaj za dobro investicijo v konkurenčnost, v kohezivno eh, družbo, v socialno vključenost. In zato imamo ustrezne instrumente, ki nam omogočajo ugotavljanje, kakšna je trenutna situacija. Imamo e ET2020, letne preglede e ET2020. Vidimo neke pozitivne trende možnosti za doseganje najpomembnejših eh, ciljev. Eh, torej, trend je pozitiven in sicer, da dosežemo dobre rezultate pri prekinitvi šolanja v osnovnem izobraževanju in tudi pri višjem izobraževanju. Seveda pa imamo hkrati velike težave na področju izobraževanja. Zato moramo uporabiti in izkoristiti vse možnosti, ki jih imamo na voljo. Ne samo Erasmus Plus, o čemer bom govoril nekoliko kasneje, ampak eh, jamstvo za mlade, eh, zaposlovanje za mlade, neposredne zaposlovalne politike, kot tudi instrumenti za oblikovanje politike za mlade. Če se vrnem na terapijo. Erasmus Plus eh, je seveda ogromen eh, program, s katerim se okvarja mm, kot komisar. Imamo programe za študente, pa tudi programe za poklicno eh, izobraževanje, ki je del sekundarnega izobraževanja. Imamo 36 tisoč učencev, ki lahko izkoristijo schemo mobilnosti v okviru Erasma+, to se pravi, da lahko odidejo v drugo državo, se naučijo nekaj o delu v drugih podjetjih, lahko dobijo pripravništvo in podobno. To je zelo dobro. Ne, tudi za učence iz sekundarnega izobraževanja. Imamo tudi e-twinning programe, ki omogočajo neposredno sodelovanje med šolami znotraj Evropske unije in zunaj Evropske unije. V e-twinningu so tudi šole, ki prihajajo iz držav, ki niso članice eh, Evropske unije, iz afriških držav naprimer. To lahko pomaga pri nepos, spostavljanju neposrednih stikov med učenci, učitelji, šolami, kar lahko pripelje do projektov sodelovanja, krepi medsebojno razumevanje, ustvarjanje tolerantnosti, strpnosti drug do drugega. Popolnoma se strinjam z pomenom neformalnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja. Večina naših izobraževalnih eh, sistemov je preveč tradicionalnih, preveč rigidnih za izzive današnjega časa. Za večino ljudi na trgu dela je vse življenjsko učenje nujnost. Pridobivati morajo nove, nova znanja, nove spretnosti za to, da lahko izpolnijo pogoje poklicev. To je nujnost eh, danes zaradi stalnega spreminjanja gospodarstva, zaradi digitalne revolucije, zaradi revolucije na tercijarnem sektorju. Tako da moramo vlagati več poudarka v spodbujanje programov vseživljenjskega učenja. Moje področje delovanja je precej široko. Ampak eh, posamezni elementi lahko pomagajo drug drugemu. Naprimer, v migranski in begunski krizi lahko šport odigra tudi pomembno vlogo pri vključevanju integracije mladih eh, beguncev ali imigrantov to je najbolj eh, popularni verbalni jezik eh, za sporozumevanje med eh, skupnostmi in družbami. Šport je dober tudi za socialno vključevanje. Podpiram tudi pakt stabilnosti pri, na področju izobraževanja, ampak to je boj, ki ga treba voditi na nacionalni ravni. ne morem narediti pakta stabilnosti na evropski ravni, zaradi tega, ker se bodo vse države temu oprli. Potrebujemo močno zavezništvo med parlamentom in komisijo, zato da svet prepričamo o tem. Trialog je problem. Besedo za dve minuti, samo dve minuti, prosim, ker smo zelo pozni že. Potem pa bom prosila panelista za naslednji panel, da pridete naprej. Hvala lepa za te prispevke. Hvala tudi za vse eh, prispevke, ki smo jih slišali danes. Eh, soočamo veliko krat pa s problemom, eh, da prepričujemo prepričane. Gospod Nikov je tudi povedal, da je pomembno, od to, o čemer se pogovarjamo, spravim tudi druge forume, v druge odbore Evropskega parlamenta, da tudi druge prepričamo, da je izobraževanje investicija v prihodnost, kot tudi raziskave in eh, razvoj eh, da našna prireditev kaze, da tudi ko zmanjšujemo proračune, še vedno lahko povečujemo eh, vlaganja v mlade, v uh, izobraževanje, v raziskave in razvoj. In to je sporočilo, ki bi ga morali vedno znova poudarjati. Integracija ne more biti eh, cilj sam po sebi. Moramo odpirati naše izobraževalne sisteme, da postanejo bolj vključujoči. Integracije moramo reševati eh, samo s tem, eh, da bomo gradili nove ločene šole. Vse naše šole morajo biti sposobne integrirati Eh, druge. In še nekaj, kar mogoče manjka v evropski politiki za mlade, neki pravi eh, evropski pristop k, k evropskemu državljanstvu, ki ga učimo tako v formalnih in neformalnih forumih, eh, ki bo tudi vključujoč. In to, kar smo prvič začeli o tem govoriti, kako lahko naučimo Evrope naši, naše mlade. Hvala. Najlepše hvala. Mladi imajo zamisli, ki nas obogatijo. In mislim, da je ta dialog, dragi Elan, danes ena, eden od korakov na naši poti. Nadaljevati moramo. Pripravljamo poročilo o mladih, kot smo rekli v odboru za kulturo in izobraževanje. Pripričana sem, da, bo še, da bodo vaša srečanja, eh, kot je kolega Nekov že povedal, prispevala svoje gre za uh, poročevalca v senci, gre za oblikovanje skupne povezane vizije. E, ne moremo imeti starih politik za mlade, ampak mlade politike, eh, ki vključujejo eh, aktivno državljanstvo. Najlepše hvala za te iskrene predloge tudi strani komisarja in ministra. Pa tudi to, kar smo v omejene obsegu slišali iz eh, dvorane. Ne bi se pa želela ustaviti samo pri tem v začetnem panelu, ki je bolj politične narave. Ehm, pomembnost eh, izobraževanja eh, po razpadu sistemov v nekaterih državah ehm, se srečujemo z radikalizacijo. Eh, kot so rekli uh, učenci, učitelji v Sandeniju, to so tudi naši otroci. Torej, potrebujemo nov način gledanja na izobraževanje, nek interkulturni uh, Eh, pristop, ne asimilacijo, ampak eh, treba je eh, revidirati obstoječe kanone, upoštevaje priložnosti, na katere opozarjajo sami mladi. Imamo nek transversalni instrument Evropskega mladinskega foruma, imamo tudi parlamentarni. O, Eh, parlamentarno skupino za mlade. Eh, sama sem vanga vključena ne kot mlada, ampak kot zainteresirana in mislim, da je to eh, pomemben glas, ki ga moramo okrepiti. In sedaj bom sprva prosila dva panelista iz prvega panela in sicer David Lopez in Roberto Rufino, da se nam pridružita na podiju. David Lopez je Eh, predsednik eh, Evropske platforme za vse življensko učenje in govoril bo o temi, o kateri ste že eh, sami nekaj omenili, vse življensko učenje in vloga Erasmus. Drugi pa je Roberto Lurofino, ki je predsednik Evropske fundacije za medkulturno učenje. Uh, in govoril bo o državljanskem angažmaju mladih in aktivnem državljanstvu v okviru programa trimestra evropskega državljanstva. Torej, prosim, pridružite se nam na podiju. Allora, we started. Eh, some possible? Okay. Allora, we start with uh, with uh, David Lopez, please sprva dajem besedo Davidu Lopezu. Dobar dan, vsem govoril bom francosko in eh, dokument eh, oziroma moj prispevek boste v angleščini našli v dokumentih, eh, ki ste jih prejeli. Naj vas opozorim, da se naša organizacija imenuje Lifelong Learning Platform in ne program, kot je napisano v programu. No, toliko torej o imenu. Veliko je bilo eh, že povedanega in eh, k temu se ne bom vračal. Rad bi le podprl analizo Alana Pala, kajti eh, sodelujemo z številnimi pomembnimi organizacijami mladih, tudi z Evropskim forumom za mlade izobraževanje seveda ne predstavlja stroška, ampak eh, pravzaprav predstavlja ulaganje v prihodnost. Rad bi povedal nekaj besed o organizaciji, ki jo predstavljam. Po umestnem poročilu Evropskega eh, parlamenta eh, in po reviziji, ki je predvidena za december 2017 in po uspešnem posvetu leta 2014, smo izvedli eh, letno anketo o eh, drugem krogu programa Erasmus. Prejeli smo 275 odgovorov v štirih različnih jezikih. Namen eh, naše raziskave je bil, da ugotovimo, ali program Erasmus dobro izpolnjuje politične prioritete Evropske komisije in ali ima eh, konkreten vpliv na evropsko družbo eh, v obliki medkulturnega razumevanja, socialnega vključevanja in v obliki zagotavljanja eh, možnosti za zaposlovanje in sicer s pomočjo mobilnosti. Slišali smo predstavitev gospe Koste na začetku te seje, govorila je o socialni koheziji, ki je zelo pomembna v okviru tega programa. Tudi eh, drugi govorci so izjemno pozitivno govorili o programu Erasmus. Gre eh, res eh, za izjemno eh, možnost financiranja. In od pričetka izvajanja tega programa smo ta program nadgrajevali in dopolnjevali. 86 odstotkov vprašanih je menilo, da je ta program bolj ali manj primeren za dosego njihovih ciljev na bolj tehnični eh, ravni eh, pa eh, je bilo veliko govora o tem, da je potrebno zmanjšati upravno breme teh programov. Mislimo, da bi lahko program Erasmus Plus še izboljšali in pri tem bi se rad osredotočil na tri točke. Prvič, na dimenzijo vse življenjskega učenja v okviru programa Erasmus Plus. Glavni cilj programa Erasmus Plus in s tem se vsi povsem strinjamo, je dimenzija vseživljenskega učenja in sicer na različnih sektorjih. E, gre za združitev različnih e, programov, e, kot recimo Leonardo da Vinci ali Comenius Grundtvig, v okviru enega samega programa, programa Erasmus. Torej, eh, s tem smo želeli spostaviti dimenzijo vseživljenskega učenja. Program je razdeljen na eh, ključne dejavnosti eh, za posamezna področja izobraževanja in to naj bi zagotovilo uresničitev tega novega pristopa. Cilje bo nemogoče uresničiti, če bomo vsi delovali zgolj na lastnem sektorju. Nacionalne agencije in evropske agencije negativno ocenjujejo projekte, ki presegajo tradicionalni okvir in ki se ne osredotočajo na specifičen sektor izobraževanja. Naj vam eh, dam primer. Če želite predlagati projekt za izobraževanje staršev, potem gre tukaj za izobraževanje odraslih, ampak tudi za izobraževanje otrok in mladih. In to eh, zahteva seveda več sredstev. In ta projekt bi lahko bil zavrnjen. Zakaj? Zaradi tega, ker bi lahko v nekaterih državah menili, da gre tukaj za izobraževanje odraslih, medtem ko bi v drugih državah menili, da to spada v izobraževanje mladih. In to bi lahko vodilo v negativno mnenje. Kaj ti eh, projekt eh, se zdi preširoko zastavljen, preveč nejasen ali premalo realističen. Eh, drugi bi lahko ta projekt ocenili kot eh, pozitiven. Eh, torej, pomembni so večsektorski projekti, vendar nažalost trenuten razvoj ne spoštuje povsem cilje Evropske komisije vseživljenskega in sicer gre za vseživljensko učenje ključnega pomenja je tudi izobraževanje zaposlenih v nacionalnih agencijah ali pa v evropskih agencijah. Druga točka in pohitev bom, kaj ti čas me priganja. Druga točka je, da obstajajo tudi omejitve, omejitve eh, pri eh, podpori ključnim dejavnostim iz naslova številka 3. Eh, mi povezujemo 39 evropskih omrežij, ki delujejo na področju izobraževanja in usposabljanja na ravni Evropske unije. Eh, naša misija je, da podpiramo evropsko politiko na lokalni ravni, da vzpodbujamo izmenjavo najboljših praks in eh, da sodelujemo pri razvoju vizije in pri razvoju politik vseživljenjskega učenja. Mikrofon, prosim. Včasih imamo občutek, Eh, da eh, nas ne upoštevajo dovolj. Recimo, ko gre za inovacije, inovacije v zaposlitvenih programih. Program je danes omejen na dvoletne razpise in na omejen pra, proračun. Uh, štirje milijoni evropejcev eh, naj bi uživali mobilnost, ampak eh, pri tem mm, ne smemo pozabiti na kakovost. Eh, in še zadnja točka, ja, zaključiti morate. In še zadnja točka, ki. Eh, je ravno tako eh, v središču tega programa. Gre za organizacije z sedežem v Bruslju. Seveda je potrebno zagotoviti decentralizacijo eh, programov, eh, zato da bi lahko projekti bili predloženi v različnih jezikih. Ampak veliko je organizacij, ki imajo sedež v Bruslju in to povzroča težave tako na ravni. Belgije, kakor tudi na ravni Evropske unije. Torej, menimo, da je Erasmus Plus odličen program, zelo dober instrument, ki prispeva k integraciji Evropske unije, ampak menimo, da je potrebno ukrepiti dimenzijo vseživljenjskega učenja in da je potrebno poskrbeti za okrepljeno medkulturno eh, poznavanje. Poleg tega pa je potrebno razširiti. Eh, uporabo instrumentov Erasmus, eh, tudi v okviru eh, Pariške konvencije in pri tem smo bili pravilni sodelovati z vašim odborom in tudi z vsemi drugimi, ki so aktivni na tem področju. Najlepša hvala. Veliko srečo imamo, da je z nami gospa Gajaco, ki je odgovorna za enoto, ki se ukvarja s programom Erasmus. In kasneje vam bomo dali besedo, če boste želeli. Tako, sedaj pa dajem besedo Robertu Rufino, ki sem ga napovedala že prej. Prosim, da ste kratki. Eh, madam Čepes. Gospa predsednica, gospod minister, dragi kolegice in kolegi, nekaj besed bom spregovoril o programu, ki se imenuje program trimestra evropskega državljanstva. To je eh, program Evropskega, Evropske federacije medkulturnega učenja, 34 eh, držav eh, povezujemo in imamo večkulturni program. Torej gre za organizacijo, ki pokriva celotno svet. Začela se je pred več kot stotimi leti, sedaj je to največja eh, organizacija, eh, ki promovira izobraževanje v eh, srednješolskem izobraževanju. Ta državljanski Eh, trimester je program, ki se je začel leta 2006 kot eh, pilotni projekt skupaj z Evropsko komisijo. Sedaj vključuje 250 eh, učencev iz kakih 22 držav v Evropi. Program traja tri leta, tri mesece. To pomeni, da pri gostiteljski družini otroci in mladostniki odidejo v tujino družino, tam živijo, popolno se potopijo v okolje in potem se na koncu srečajo v Bruslu ter si izmenjajo izkušnje, predno se vrnejo domov uh, red thread, rdeča nit tega programa je uh, pripravljalni del, uh, kjer se sami naučijo o svoji identiteti, raziščajo svojo kulturo. Potem je drugi del v programu, se v prvi vrsti učijo, kako izboljšati znanje tujega jezika ali se ga sploh naučiti. Včeraj sem se pogovarjal z Rusinjo, ki je šla na portugalsko, seveda ni znala portugalska, ampak je ne neverjetno, koliko se lahko otroci v teh letih naučijo v treh mesecih. Potem eh, spoznajo nove prijatelje, to je zelo pomemben emocionalni vidik. Te izkušnje podpirajo uh, jih v ljubeči gostiteljski družini in potem iz treh mesecih od marginalizirane uh, skupine postanejo del skupnosti. Uh, in vidijo, kakšna je razlika med njihovo domačo državo in državo, ki so jo obiskali, ko se vrnejo, pa vse to eh, podelijo za svojimi sošolci in učitelji. Eh, če pogledamo glavne kompetence vseživljenjskega učenja, ki se tukaj um, povdarja. Vsaj pet je, je neposredno povezani s tem programom komunikacija v tujih jezikih, učiti se, kako naučiti socialne in državljanske kompetence, um, kulturna e, zavest in izražanje. In spet je tukaj Evropski parlament e, pripravil um, listino o mobilnosti učencev oziroma študentov in vse to smo vključili v ta program trimestra. E, če pogledamo, kaj je tukaj še posebej izpostavljeno, dve stvari naj povdarjam, to sta ključna elementa za me. E, eno je e, mentorstvo in priznanje. Lahko greste kamorkoli v tujino, to lahko naredite, če imate mentorja oziroma podporo nekoga in ta vam pomaga analizirati vašo kulturo in kulturo, s katero se eh, srečate. Vi imamo veliko težavo v šola, glede šol v Evropi. Vsi imajo v šolah občutek, da je to izguba časa. Eh, Eh, vendar eh, učenci, eh, učitelji me sprašujejo, kakšna korist pa je, če nekdo odide za tri mesece na finsko, kaj se bo naučil. No, drugi element pa je, da obstaja ta uh, zaključni kamp v Bruslju, kjer se izmenjujejo izkušnje in uh, mladi razmišljajo, kako lahko uporabijo to, kar so se naučili v svoje lastno situaciji. Uh, ne bom se spuščal v samo piramido, ki jo tukaj vidite na prosojnici, to je rezultat več kot 25-letnega dela, načini eh, poučevanja in učenja, kaj se naučiš v daljšem bivanju v tojini. Eh, če imate čas, eh, preberite si, to je zelo zanimiva študija o učinkih tega programa pred nekaj leti je bila pripravljena. In če vse to med sabo primerjate z študijo o aktivnem državljanstvu, Eh, ki ga je predstavil pred nekaj leti del ga izobraževanje v tem parlamentu. Izpostavilo se je dejstvo, da državljanska vzgoja ni povezana le za demokracijo in eh, državljanskimi pravicami, pa gre za spremembo mentalitete eh, povezovanja in zavedanja las etne kulture in uh, multikulturnost, večkulturnost. Uh, naučiti se morate učiti se z svojim umom in z svojim srcem. Uh, ne učite se le z glavo, ampak tudi z srcem. In to je dolgotrajna sprememba za vsakega. Hvala. So much. Very, very. Najlepše hvala, res, res zanimivo, popolnoma se strinjam z vami. Včasih učitelji pravijo, da so uh, taki uh, načini učenja zapravljanje časa, ampak ja, potrebujemo več eh, povezave med formalnim in neformalnim načinom namenom izobraževanja. Najlepše hvala. Zdaj dajem besedo predstavnikom Evropskega uh, sklada za mlade. Imamo pa tudi pet prijavljenih k besedi. In eh, le 30 minut nam je ostalo, še malo manj, zato prosim, res se držite časovnih omejitev porabili smo, se upravičujem, ne 30 minut, 12 minut imamo na voljo. Lucil L.R.J., eno minuto, izvolite, iz eh, Evropskega sklada za mlade besede imate. Hvala za besedo. Kot prvo, predno začnem, naj le povem, da uh, je mnogo ljudi danes uh, tukaj. Uh, ki eh, se želijo z vami pogovoriti, upam, da si boste vzeli čas. Eh, v politiki za mlade obstaja nek eh, inštrument, orodje, ki ga lahko uporabimo za mlade, imenuje se strukturiran dialog in vse člane eh, nacionalnih parlamentov pozivamo, da začnejo uporabljati to um, orodje, da lahko angažirajo mlade ljudi in da vplivajo na nacionalne politike. Ravno kar se je v Luksemburgu končala razprava, prava o državljanski vzgoji v nacionalnih učnih načrtih. Ugotovljeno je bilo, da, je, da to mora biti prednostna naloga in da moramo investirati v partnerstvo med formalnimi in neformalnimi Eh, izobraževalnimi organizacijami. Obstaja namreč veliko strokovnega znanja na raznih eh, nivojih, eh, kot je ravno kar razložil gospod Rufino dejansko partnerstvo se mora osredotočiti na izmenjavo pedagoških orodij in izobraževanje za učitelje za aktivno uh, državljanstvo. In uh, še zadnja stvar, naslednje uh, leto imamo umestni pregled Erasmusa. Plus, uh, in tukaj bo prav gotovo. Uh, Evropski um, forum za mlade vključen, kajti ima, kaj imamo veliko uh, sami strokovnega znanja in tudi mladi ga lahko veliko prispevajo. Uh, gotovo, pripravljamo. Pri, namenili bomo v našem odboru, v parlamentu veliko uh, pozornosti um, programom izvajanja za Erasmus Plus in seveda vključili bomo neposredno tudi mladi. Sedem kolegov se je javilo k besedi, vsak po eno minuto uporabila uh, bom uh, kladivce, da vas prekinem, čeprav mi to ni všeč. Prvo Minkel Raud iz Estonijo, iz Estonskega parlamenta. Izvolite. Hvala, eh, gospa predsedujoča. Eh, Erasmus Plus je bil izredno pomemben v izobraževalni pokrajini Evropske unije, kaj ti omogoča eh, mladim pomemben dodatek šolskemu izobraževanju o tako imenovanem realnem življenju, resničnem življenju obstajajo skupni projekti eh, z eh, sošolci iz eh, drugih držav in zato je treba ohraniti to možnost tudi po letu 2020. V Estoniji imamo posebno postavko v proračunu za Erasmus. Če se to ne bo nadaljevalo, bo Erasmus pod vprašanjem in to ne bo dobro za razne eh, volonterske organizacije. Hvala, eh, najlepše hvala v eh, Evropskem eh, parlamentu se za to zauzemamo in imamo dodeljena sredstva. In sedaj Aleksandra Sanzeltinis iz Litve. Izvolite, Aleksandar. Najlepša hvala, gospa predsednica, dame in gospodje, v imenu. Eh, Predstavnikov Litve bi se vam rad zahvalil za to sejo, ki je eh, izjemno aktualna. Izobraževanje je zelo pomemben izziv eh, in tudi eh, litovska vlada se je odločila, da bo zmanjšanje števila brezposelnih ena izmed njenih prioritet. V litovskem parlamentu eh, dosegamo napredek eh, na področju eh, doseganja ciljev eh, iz programa Evropa 2020. Tukaj eh, govorim seveda predvsem o izobraževalnem eh, področju. Eh, zmanjšujemo število mladih, ki eh, predčasno eh, zaključijo študij oziroma prekinejo z študijem. Poleg tega želimo bolje povezati tudi pridobljene kvalifikacije eh, z, z zaposlitvenimi priložnostmi. Eh, želimo se osredotočiti na pripravništvo v okviru vseživljenskega učenja, poleg tega pa pripravljamo tudi reformo poklicnega izobraževanja. Vedno, vedno več pozornosti posvečamo eh, temu področju kajti želimo okrepiti socialni dialog in eh, veliko pozornosti posvečamo mladim, ki so brezposelni in ki niso vključeni v izobraževalni sistem. Neformalno izobraževanje postaja vedno pomembnejše v Evropi. Okay, Norėtumėt kreipti dėmesį, kad ES jaunimo politika ir jos prioritetai želel sem vas le opozoriti na to, da mora evropska politika za mlade uh, vključiti vse mlade, ki so aktivni v civilni družbi. Še prav posebej menimo, da se je potrebno osredotočiti na tiste, ki so izjemno ambiciozni. Najlepša hvala, gospa Ferajen in potem Brigitte Young. Ja, ganz kurz. Äh, das Programmbudget. Hvala lepa. Celoten proračun za Erasmus Plus äh, se je povečal za 40 odstotkov v prvih letih, äh, pa ta sredstva ne bodo še procentualno mm, ustrezno na voljo. Nemčija še posebej kritizira, da v delnih programih, kot je program Comenius, zdaj za prestrukturiranje programov prihaja do poudarka na visokem šolstvu, kjer imamo prioritetne programe. Tam je na voljo več eh, neposrednega denarja za visoke eh, šole, ki se ukvarjajo z raziskavami in eh, sodelovanje med šolami na čezmejnem področju, to se pravi, da se to izkorišča zaradi pomanjkanja sredstev iz eh, obzorja 2020. Mislim, da bi to morali spremeniti. Imate enake izkuš eh, podobne izkušnje tudi drugih držav članica, kar so visoke šole vedno več eh, vključene in jemljajo denar drugim. Hvala lepa. In sedaj Brigit Jan, ki je tudi prosila za besedo, potem pa Ivdo Ron. Um, danke vielmals. Hvala lepa. Omenila bi vprašanje, kako te programe spraviti do tistih mladih, ki jih resnično potrebujejo. Naše izkušnje v Avstriji so eh, takšne, da to vrstne programe izkoriščajo tisti, ki so že tako ali tako zelo dobro izobraženi in cenijo to ponudbo. Kar mi nekoliko manjka je, da se programe uporabljajo predvsem tam, kjer znanje že je, ne pa tam, kjer znanja ni, kjer ni ustrezne informiranosti. Mogoče bi lahko naredili kaj več, zato da bi ti programi postali bolj dostopni tako. Čekaj, modi respondere. Hvala, poznaje bomo uh, poskusili odgovoriti na ta vprašanja z kolegico Gea. Sosede pa Yves Durand iz francoskega parlamenta. Najlepša hvala, gospa predsednica. V Franciji smo vzpostavili eh, sistem eh, za mlade, eh, ki niso vključeni v izobraževalni sistem, ki ne obiskujejo šol in ki so tako imenovani državljani D kako ta sistem uveljaviti na evropski ravni v okviru izmenjave najboljših praks? To je moje prvo vprašanje. In drugo vprašanje, kako bi lahko te vaščine, ki so eh, pridobljene v času tega programa, izenačili eh, z veščinami pridobljenimi v okviru evropskega sistema? Eh, Hvala, odgovor poznaje kolegica Julie Walt. Uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Opravičujem se, ker sem zamudila na to pomembno razpravo. Bila sem na drugem odboru in predstavila sem poročilo o revščini. Um, revščina se povezuje z izobraževanjem. Gre za revščino in pomankanje uh, priložnosti in uh, aspiracij. Uh, Eh, naj se navežem na eh, govornika, ki je eh, govoril o vračanju študentov, ki gredo nazaj v svojo šolo in njihovih medkulturnih izkušenj tam ne cenijo. Imamo v šolah ogromno izpitev, eh, ciljev, zelo formalizirano je vse. Eh, v bistvu pa ne cenimo neverjetnih dolgoročnih eh, koristi, ki jih prinesejo medkulturni stiki. In našim uh, učiteljem, po mojem mnenju, ne le v šolah, uh, mislim tudi drugim, ki delajo v mladih, uh, moramo priznati, da igrajo pomembno vlogo uh, v življenju otrok in mladine in razložiti jim moramo, zakaj je pomembno. Uh, potovati v potojino in spoznati druge. To vas lahko spremeni za vse življenje. In eh, tega eh, izobraževalni sistemi prav gotovo ne eh, podpirajo dovolj. Najlepše hvala, sedaj pa Janez Pokanes iz Latvije, izvolite, predsednik odbora. Izteikties Latvijas delegācijas vārdā. Uh, Es gribētu īsi pastāstīt par Latvijas pieredzi. Jā, govoriu bom v imenu Latvijske delegācija in nakratko eh, podeliu z vami naše izkušnje pri oblikovanju mladinske politike. V Latviji smo ustanovili eh, parlament mladih, to je institucija, ki se eh, sestane nekajkrat na leto, ima svoje odgovornosti in sprejema um, odločitve na demokratičen način. Kot drugič, uh, V Latviji smo v parlamentu imeli razpravo o volilnih uh, pravicah mladih, Eh, v eh, lokalni samoupravi po, letu, po 16. letu starosti. Odločitev še ni eh, sprejeta, vendar o tej možnosti razmišljamo. Strinjam se s tem, kar je rekel gospod Lopez. Izobraževanje ni strošek, ampak naložba. Veliko smo naredili, da naš izobraževalni sistem postane čim bolj mednaroden. Imamo zakonodajo, ki omogoča, Eh, izvajanje skupnih študijskih programov z drugimi um, izobraževalnimi ustanovami, visokošolskimi, eh, poklicnimi in tako dalje. Imamo eh, medsebojno sprejemanje, priznavanje diplom in tako dalje. Hvala lepa, to je res zanimivo zelo malo parlamentov za mlade obstaja, več je svetov na lokalni občinski ravni. Hvala za to informacijo. Uh, odzvala se bo verjetno uh, tudi uh, komisija. Sedaj pa za dve minuti dvema uh, začetnima poročevalcema. Uh, hvala lepa, uh, govorila bom uh, angliško. Uh, Torej, eh, hvala, da ste povabili komisijo na Eh, to predstavitev in tudi kolegu Davidu Lopezu bi se zahvalila za dobre eh, rezultate, eh, o katerih so poročali udeleženci platforme za vse življenjsko učenje. Več kot 80 odstotkov je bilo, je bilo zadovoljnih z Erasmus Plus in kako se ta odziva na cilje postavljene politike, pa tudi glede na potrebe uporabnikov. Rezultati v prvih eh, dveh letih eh, dejavnosti so zelo obetavni. 1,5 milijona ljudi je imelo koristi zaradi priložnosti za mobilnost v okviru programa Erasmus. To uh, se predvsem nanaša na mobilnost. Veliko pa smo slišali tudi o drugih delih eh, Erasmusa, o novih delih, eh, še zlasti tistih, ki se eh, čez sektorski. To pa pomeni nove elemente, ki pa nažalost niso še tako uspešni, kot si to želimo, iz preprostega razloga, ker so novi upravičenci iz prejšnjih programov in organizacije iz različnih sektorjev enostavno niso navajene čez sektorskega dela. In zato ni eh, presenetljivo, da je rezultat tak. Eh, nekaj časa eh, je potrebno, da se bodo upravičenci tega programa navadili na ta način dela. Obstaja seveda interes Eh, leta 2014 smo eh, financirali skoraj 2000 projektov, čisto natančno 1700 eh, projektov strateškega partnerstva. In med njimi jih je okrog tisoč povezanih z čezsektorskim delovanjem. Torej, Eh, naj samo rečem, da smo eh, v težavah, eh, ne moremo se odzvati na vse in mm, popraševanja, imamo premajhen proračun 18 odstotkov in tudi omejena proračunska sredstva so eh, v zadnjem času naslednje leto pričakujemo eh, do leta 2020 80% eh, izvišanje in 50% zvišanje za česektorska aktivnosti. Proračunske omejitve pa veljajo tudi za akcijo 3 ki jo je treba omeniti, to vključuje dejavnosti povezane bolj z uh, eksperimenti, um, dialog o politiki in tako dalje. Tudi tukaj poskušamo uh, povečati dejavnosti na osnovi več proračunskih sredstev. Torej, zato pa udarjam. Pomembno je, da bo povečan proračun, da bo več sredstev na voljo in res je. Uh, potrebujemo uh, uh, osnovno uh, pravno podlago za uh, posamezne proračunske postavke in istočasno, naj izpostavim, imamo strategijo za um, posebne skupine in to je približno 30 odstotkov. Grace, mislim. Hvala lepa, to je zelo zanimivo, da ste nam to uh, precizirali, ko gre za proračun in res upam, da bo kmalo prišlo do tega o, povečanja, o katerem ste razložili. 6 milijonov evrov smo uh, za Erasmus namenili z zadnjim proračunom. Sedaj pa vsak po dve minuti, ker seveda zamujamo. Torej, čisto na kratko, v dveh minutah bi se rad osredotočil na dve točki. Prva točka, povezava oziroma sodelovanje med državami članicami in pa Evropsko unijo. Eh, potrebno je vključiti države članice in tukaj sedaj naslavljam evropske eh, poslance, kot recimo eh, Julie, pa tudi nacionalne poslance. Sodelovanje med Evropsko unijo in državami članicami je izjemno pomembno, kajti tudi proračun Evropske unije je odvisen od držav članic. Veliko sredstev smo zagotovili eh, za zagon tega projekta, sedaj potrebujemo sredstva za izobraževanje. In druga točka, potrebno je okrepiti dialog med nevladnimi organizacijami in pa inštitucijami Evropske unije. Pri tem se lahko upremo na odličen 11. člen Lizbonske pogodbe in pa na pozitivne eh, izkušnje, o katerih je govorila Lucille. Na ta način lahko sistematiziramo eh, dialog med eh, nevladnimi organizacijami eh, v civilni družbi in pa evropskimi inštitucijami in to nekoliko odstopa od običajnega lobiranja. Hvala lepa. Kadarkoli govorimo o tem, kar počnemo, se to vedno navezuje z dejstvom, da izmenjava eh, študentov, učencev eh, eh, naj bi bila elitistična in da večina navadnih učencev ni vključenih. Naj izpostavim, da ta izmenjava ne prinaša koristi le posameznikov. Te izmenjave, hvala Bogu, nekoliko motijo naš izobraževalni sistem, ker je to je točno to, kar potrebujemo. Eh, Kaj ti izobraževalni sistemi so trdnjava nacionalizma in konzervati, konzervatizma. Eh, potrebujemo izmenjavo otrok, ker na ta način eh, proces spremenimo. 50 odstotkov evropskih držav eh, ne eh, vrednoti eh, tega, da se za eno leto učenci vključijo v drug program in ko se vrnejo, potem morajo ponavljati šolsko leto. To izhaja iz prepričanja, da je le naš sistem za izobraževanje dovolj dober. In Evropska komisija mora eh, za, se zauzemati za internacionalizacijo naših izobraževalnih sistemov. To niso samo eh, besede in eh, pokroviteljstvo do imigrantov. Gre za dialog. Dialog je pa lahko le med enakovrednimi. To je včasih težko razumeti. Ne morem se spuščati v podrobnosti, vendar 60 odstotkov srednješolskih eh, učiteljev v Italiji sploh nimajo mednarodnih izkušenj, ne, govorimo, ne govorijo drugega jezika, nobenega tujega jezika, nimajo pojma, kako je to organizirano v drugih državah, celo ravnateljine. E, eh, osredotočiti se moramo na učitelje v naslednjih letih, ki jih moramo nekoliko izobraziti o tem, kako potekajo stvari v drugih državah. E. No, to je lepo moram reči, da smo v večletne programe zapisali, da do leta 2020 v velik eh, delež, mislim, da 20 eh, odstotkov eh, vključenih, to je že velik rezultat, kajti Erasmus vključuje sedaj že 4 milijone ljudi eh, in eh, le manjši del eh, otrok in mladostnikov. Torej, rekli smo, da je izobraževanje v tujih državah bistvenega pomena, to je centralna tema, kot je že zapisano. Hvala vam za ta, ta pomemben panel, ki je bil zelo zanimiv. Ostali bomo v stiku in sedaj nadaljujemo z drugim panelom, eh, panelom socialna vključenost in medkulturni dialog skozi izobraževanje. Različni eh, pristopi, prihajamo s Emiljano Maskerini, profesor, ki bo govoril o socialni vključenosti mladih, je iz Evropske fondacije za izboljšanje delovnih in uh, Eh, življenjskih pogojev. Potem pa Kamila Sarner, videli boste zelo lep eh, film o prakticiranju socialne vključenosti in eh, medkulturnega dialoga, ki se imenuje El Sistemo. Sprva dajem besedo profesoru Maskeriniju. Hvala, gospa predsedujoča, in hvala za to, da ste me povabili na to na ta panel. Lep pozdrav prav vsem. Z vidika mladega socialna vključenost eh, pomeni proces eh, izrabe lastnih potencialov v družbi. Istočasno pa eh, družba mora ta potencial priznati. In to se lahko zgodi na tri načine. Izobraževanje, zaposlovanje, volonterstvo in socialna participacija. Vse to eh, je eh, nekaj, kar ne sme eh, zaobiti tiste, ki so najbolj izpostavljeni in najbolj ranljivi. Tako kot ste rekli, gospa predsedujoča, imamo veliko nevarnost za revščino in socialno izključenost med mladimi, veliko več, če to primerjamo z letom 2008 in to je dejstvo v 25. 20 od 28 držav članic več ena četrtina e, mladih je v tem smislu v Evropi sedaj ogroženih. Zato e, imamo posebne potrebe e, mladih, ki niso vključeni v izobraževanje in niso zapesleni. 14 milijonov mladih v Evropi je v takem položaju in e, 40 milijonov. 40 milijonov je ogromna številka. E, in, e, če pomislimo, da je treba integrirati mlade na, v trg dela in se bojiti proti socialni izključenosti, eh, tukaj imamo Evropsko strategijo za mlade do leta 2000, iz leta 2009, se pravi eh, enako vredne eh, možnosti, enake možnosti za mlade v izobraževanju, v družbi, možnosti za popolno vključevanje so pomembne. Um, prvo je seveda zaposlovanje, to je ključ za uh, doseganje e, mnogih e, dejavnosti in seveda potreben je pravi pristop do socialnega vključevanja. E, imamo e, garancijo za mladi, e, povezano je to z dostopnostjo do storitev in e, posebnih eh, skupin mladih v stiski. Garancija za mlade je osredotočena predvsem na izobraževanje, eh, možnosti eh, za usposabljanje za mlade med, v starosti do v starosti 25, do 25 let. To se povezuje z obstoječimi eh, politikami in eh, pričakovanem stanju na trgu dela. Tako da ljudje, eh, ki so mladi in imajo potrebe, potrebna znanja, se lahko aktivno vključijo v evropsko družbo. Osupniki so glavni faktor tveganja in te eh, so eh, trikrat eh, bolj izpostavljeni nevarnosti, da bodo ostali brez delovnega mesta. Imamo ustrezne politike, ki so oblikovanje o smeri dveh osi. Preventivna os Eh, kjer se na eh, lokalni ravni najbolj vključujemo. Potem so tukaj eh, alternativni okolja za izobraževanje ter um, poklicno svetovanje, uh, predvsem za osipnike. Eh, omenimo lahko eh, mnoge eh, dobre prakse, naprimer skupnost učenja v Španiji, alternativni prostor za učenje, inovativni sistemi, potem samozaični razredi iz Luksemburga in podobno. Vse to obstaja na področju poučevanja. Potem je pa tukaj reintegracijski pristop, eh, bolj formul, formaliziran način, eh, kjer se eh, dajo možnost in naprimer eh, izobraževanja, učenje jezika za migrante, ki prihajajo. Ampak tukaj se lotevamo tudi bolj osebnih kompleksnih zadev. Naprimer, na nizozemskem imajo šolske programe, ki omogočajo otro, vključevanje otrokom z posebnimi eh, potrebami. Če zaključim več eh, poudarka na evropski ravni potrebujemo socia na, za socialno izključenost mladih. To gre čez vprašanje zaposlovanja. Eh, veliko eh, držav je uvedlo garancijo za mlade v letu 2014. Uh, tukaj uh, gre za hitro implementacijo. V prvem uh, letu uh, Eh, smo ugotovili, da ti vključeni v programe se lažje integrirajo in uh, garancija za mlade pa seveda se povezuje z uh, drugimi politikami za socialno vključevanje mladih. Realističen pristop potrebujemo, ki povezuje zaposlovanje, izobraževanje, pa tudi socialno vključevanje za uh, Eh, tiste, ki so najbolj izključeni, revni in imajo posebne potrebe. Najlepše hvala. Zelo hitro ste omenili zelo veliko pomembnih zadev. Eh, na kratko, ali se že kdo želi ja, prijaviti k besedi? Imamo eno prošnjo za besedo. Eh, Evropski forum za mlade kot prvo. Ne, ne, ne, se upravičujem. Prvo, ki se razstankeca. <laughs> Nekoliko sem že otrujena. Besedo bom dala še drugemu gostu, ampak eh, gledala sem na seznam eh, govorcev in sem pozabila eh, na vas. Gospa Sarner. Najlepša hvala, da lahko pregovorim o sistemu na švedskem in v številnih drugih evropskih državah. Maja 2009 je občinska šola v Gotemborgu dobila dobro ponudbo švedskega simfoničnega orkestra. Simfonični orkester je nastopil v športni dvorani in igral Beethovna in eh, drugo klasično glasbo za otroke in pa starše. In to je bil eh, zelo pomemben dogodek za vse nas. Eh, Gut sestavu vlada Melo sem lahko zastavila nekaj vprašanj in uh, vprašala sem ga, kako bi lahko uh, vzpostavili projekte izobraževanja, glasbenega izobraževanja za mlade. In rekel je, ja, lahko bi oblikovali skupne projekte. In uh, umetniški vodja orkestra je rekel, da jih zanima nadaljne sodelovanje. um, ta uh, vodja orkestra je dobil tudi nagrado uh, in uh, sicer za svoj projekt, uh, ki je bil namenjen revnim otrokom. Na ta način je pokazal, kako lahko glasba prispeva k premustitvi razlik in kako uh, lahko glasba uh, poskrbi za vključevanje v družbo, v mestu, kot je Göteborg, ki je to še kako pomembno, kajti veliko je območij, eh, kjer se ljudje nahajajo na robu družbe in kjer ljudje živijo v eh, zelo težavnih pogojih. Imamo eh, državne šole, in na sto tisoče otrok eh, ima tudi glasbeno vzgojo, ampak videli smo, da je večina programov eh, bila omejena zgolj na posamezne skupine. Sedaj se eh, pojavljajo novi izzivi, kako bolje povezati Eh, šole, občine eh, in pa umetniška združenja, eh, kajti glasba lahko igra pomembno vlogo in zaradi tega smo vzpostavili tudi projekt, glasbenik projekt, ki prispeva k socialnemu vključevanju. Otroci se tako lahko pogovarjajo z odličnimi eh, glasbeniki, ki prihajajo v šole enkrat eh, na teden. Eh, so organizirana tudi družinska srečanja, tako da lahko otroci nastopijo pred svojimi starši in vzpostavijo nove družbene stike. Torej gre za mesta kulturnih srečanj in pa razvoja jezika. To je švedski sistem, Eh, imenuje se El Sistema Šveden. 20 občin sodeluje v tem eh, sistemu in 7000 otrok. 7000 eh, otrok je bilo na ta način vključenih v družbo, lahko so uživali v glasbenem pouku. Švedski sistem Eh, se je razširil in ima sedaj eh, tudi evropsko eh, dimenzijo in ustanovili smo evropske organizacije v Avstriji in v Združenem kraljestvu in organiziramo tudi lestna, letna srečanja orkestrov v Milanu, v Laskali in na ta način eh, mladi vzpostavljajo tesnejše stike. Eh, pa tudi eh, na škotskem bi lahko rekli, da obstaja vzgled za Evropo. Tam povezujejo številne stroke in pedagogom s tem dajo nove možnosti v številnih državah članicah sedaj ta eh, globalni sistem že deluje in eh, sporočilo iz Venezuele je, da eh, morajo kulturni delavci sodelovati. Milijon otrok skupaj igra in intenzivno vadi. In to male otroke eh, že od mladih nog eh, seznanja z glasbo. Glasba predstavlja dobro alternativo eh, ulici, kjer bi ti otroci sicer preživljali čas. To je deklica. Um, katere mama je alkoholičarka in uh, ta deklica se sedaj res, redno ukvarja z glasbo. In uh, za njeno mamo to pomeni nov krok prijateljev in uh, tudi odnos med mamo in hčerko se je izboljšal. Uh, punca pravi, da je na ta način uh, ponovno dobila uh, mamo. Uh, Eh, tu pa je deklica, ki je prišla iz Iraka na eh, Švedsko. In uh, ta mlada iračanka je z uh, pomočjo glasbe dobila novo družino. Miguel prihaja iz uh, Čila, uh, prišel je pred nekaj leti, ko je bil star 15 let. Odkar sodeluje v tem sistemu, se je uh, naučil govoriti tudi švedsko. Uh, in uh, njegova družina uh, je bila povabljena na koncert in počutili so se uh, dobrodošlo, sedaj dobrodošle, sedaj pogosto prihajajo v uh, center in na ta način spostavljajo tudi stike. V Göteborgu smo vzpostavili uh, velik eh, tabor, glasbeni tabor za mlade iz vsega sveta, kajti glasba povezuje, glasba prispeva k eh, razvoju otroka in poleg tega prispeva tudi k disciplini in eh, drugim eh, dobrim lasnostim. Poleg tega pa lahko postane tudi poklic na ta način eh, pravzaprav eh, spostavljamo boljše državljane. To je zelo eh, zanimiva predstavitev, sedaj pa vam bomo pokazali še kratko 20-sekundno predstavitev. tengan acceso a, la, a, a, a, a lo más puro, a lo más creativo. El derecho a crear es algo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 Grazie, veramente questo credo che sia una dimostrazione. Mislim, da je bila to izjemno zanimiva predstavitev in da ni potrebno uh, dodatno razlagati tega sistema. In s tem se vračam tudi k uradnemu tradicionalnemu izobraževanju. Mogoče bi lahko prižgali luči v tej dvorani. Dejali ste, da obstaja eh, ta sistem. Eh, spominjam eh, se mitičnega Antonija Debreva, ki si je izmislil ta sistem in potem je prišlo do inteligentne uporabe tega sistema. Ta sistem, eh, kot ste dejali, je vzpostavljen v številnih državah. V Italiji, v Senatu bo 15. decembra eh, tudi koncert eh, v okviru tega sistema, v katerega je vključena tudi uh, Italija. Sedaj pa dajem besedo predstavniku mladih, ne vem, kdo naj bi to bil. Jan Vilkar iz eh, foruma za mlade, potem pa uh, bosta še dva kolega spregovorila. Najlepša hvala. Evropski forum za mlade se eh, z eh, veseljem ugotavlja, da je izobraževanje mladih ena izmed prioritet, kajti kriza je mlade najbolj prizadela in mladi zaradi te krize še zmeraj trpijo. Eh, v eh, razpravi eh, je sedaj eh, tej temi namenjeno več pozornosti. Veliko osredotočanje pa je tudi na radikalizacijo, na ekstremizem. Mislim, da potrebujemo dobre politike, mislim, da moramo podpreti več sektorski pristop, izvajati moramo politike ki bodo spodbujale vključevanje, medkulturni dialog in ki bodo usmerjene eh, v boj proti radikalizaciji, kot eh, recimo projekt El Sistema. Mislim, da se vsega ne moremo naučiti eh, in eh, da se je potrebno opreti na organizacije mladih, potrebno je spodbujati mobilnost mladih, večsektorski projekti, čezmejni projekti, Eh, pogosto eh, ne potekajo zaradi eh, tega, ker je mobilnost mladih v Evropi omejena, pa tudi na mednarodni ravni. Najlepša hvala, da ste izpostavili ta vidik, ki je seveda še naprej prisoten. No, štiri govorce imam na seznamu, s tem sedaj seznam zaključujem. Filip iz nemškega Bundestaga je prvi na vrsti. Najlepša hvala. Prihajam iz Berlina, iz eh, prestolnice eh, Nemčije in eh, že vnaprej se opravičujem, če se ne bom dovolj jasno izrazil. Imam vprašanje, pa tudi komentar. Mislim, da je tema zelo pomembna, mislim, da se strinjamo glede cilja, vendar pa mislim, da je prikaz teme razmeroma enostranski. Eh, sprejemanje evropskih vrednot, eh, demokracija, enakopravnost žensk, pravica do obstoja eh, Izraela, to so teme, ki igrajo zelo pomembno vlogo in to sem pogrešal v vašem prispevku. No, potem bom dala beseda našim gostom, najprej pa Janis Bukanis iz Latvije. Paldies par iespēju izteikt. Ja, eh, pilnībā piekrītu. Hvala lepa za to priložnost, da lahko ponovno spregovorim. Povsem se strinjam z Masimilijanom Magarinijem, ki je dejal, da je ustrezna izobrazba zelo pomembna, kajti v nasprotnem primeru pride do socialnega oziroma družbenega izključevanja, do eh, celo izolacije države, eh, določene države so že začele izvajati jamstvo za mlade, ampak na ta način se borimo z posledicami, ne pa z vzroki. Če se želimo boriti z vzroki, potrebujemo preventivne ukrepe. In eh, Latvija eh, meni, da je potrebno predvsem izboljšati področje poklicnega izobraževanja. Želimo razviti nov izobraževalni sistem, ampak naš glavni cilj je, eh, da pritegnemo eh, delodajalce. Delodajalce je potrebno vključiti eh, v pripravo izobraževalnega programa. Na ta način bomo imeli tudi ustrezno strategijo. Gospa Šojdrova. Ne, najprej Sanela Vzlati iz Finske, če sem to pravilno izgovorila. Najprej naša gostja, torej potem pa gospa Šojdrova. Jan, najlepša hvala. Na finski mislimo, da je jamstvo za mlade odlična pobuda, vendar pa je potrebno to pobudo bolje razviti. Potrebujemo dejavnosti v predšolskem obdobju. Torej, že v predšolskem obdobju moramo ugotoviti, katere veščine otroci potrebujejo pred eh, pričetkom šolanja. Enako tudi, ko gre za priseljence. Kot veste, je eh, poznavanje jezika izjemno pomembno. Potrebujemo dobre, dobro jezikovno znanje pred vstopom v šolo. Na finskem eh, skušamo vse obdržati v šolskem sistemu, tako da ne pride do prek zgodnje prekinitve šolanja. Torej, predšolsko obdobje, to mora biti glavna tema eh, za prihodnje leto. To je področje, na katerega se moramo nekoliko bolj osredotočiti. Grazie per questo contributo e condivido. Eh, allora... Najlepša hvala, mislim, da se s tem vsi strinjamo. Gospa Šojdrova in potem gospod Venta. Ali lahko prihranite svoj prispevek za naslednji eh, krok, prosim, kajti nimamo več časa. Ja. Gospa Švedrova, najlepša hvala, hvala za predstavitve. Gospod komisar eh, Navračič je dejal, da glasba predstavlja jezik, ki eh, ga razumemo vsi. Eh, je pa glasba zelo koristna tudi v uh, izobraževalnem pogledu. El sistema je nova uh, metoda, vsaj zame. Ali bi me uh, lahko seznanili uh, z tem, kje je uh, centr uh, programa El sistema za Češko republiko, raje bi se bolje uh, seznanila z tem. Najlepša hvala. Hvala lepa, kolega Venta. Najlepša hvala, gospa predsednica. Danes imamo zelo natrpan dnevni red. V odbor za zaposlovanje in odbor za kmetijstvo smo ravno tako imeli eh, zelo zanimive predstavitve. Tukaj govorimo o eh, socialnem vključevanju, o eh, mladih, vendar pa mislim, da moramo govoriti tudi o širši dimenziji. Imamo različne instrumente, govorili smo o glasbi, o športu. Mi pa smo uporabili uh, kulinariko, kuhinjo in pridobivanje veščin v kuhinji. Eh, mladi na ta, na, se na ta način učijo eh, in sicer pripravljajo menije, kuhajo in mladi so v mojem mestu odprli zelo zanimivo restauracijo, ki predstavlja pomemben eh, vidik vključevanja v družbo. Pomembno je, da vključimo tudi slabovidne torej gre za sodelovanje eh, dveh svetov, mladih, ki so povsem zdravi in eh, mladih, ki nimajo dostopa do tradicionalnega izobraževanja, ampak so kljub temu izjemno aktivni. Veliko časa sedaj mladi preživljajo v tej restauraciji in eh, komunicirajo na svoj način in mislim, da je to zelo zanimiv projekt, ki sem ga želel izpostaviti. Predvsem gre tukaj za. Uh, vidik socialnega vključevanja. Ne govorimo zgolj o zdravih osebah, ampak tudi o invalidih. Ja. E, gre za številne kreativne ideje, ki jih občudujem. Mislim, da bi e, lahko te izkušnje Evropo obogatile. Gospo, e, spoštovane gosta, sedaj pa vam dajem besedo v odgovor na vprašanje. Hvala lepa, hvala lepa tudi za vse vprašanja. kot je mladinski forum eh, izpostavil, je če sektorski pristop izjemnega pomena, ko se ukvarjamo z vprašanji socialne vključenosti, pa tudi zaposlovanja in izobraževanja. Ko govorimo o mladih, govorimo o neki agresiji. In ustrezno oblikovan pristop. Uh, je ključnega pomena tudi za jamstvo za mlade. Če imamo prilagojene pristope, so ti najbolj učinkoviti, kajti niso vsi programi privedni za vse. Nekateri pristopi delujejo za nekatere, naprimer glasba ali kulinarika, za druge pa deluje naprimer šport. Ta kombinacija partnerstva med eh, različnimi institucijami, med različnimi sektori in eh, prilagojen pristop eh, ter aktivacija in integracija mladih na področju izobraževanja in tudi na področju neformalnih aktivnosti, to je ključnega pomena za učinkovito svoje programe jamstva za mlade. To bi lahko bila celo neka koperniška revolucija eh, politik eh, za mlade. Ampak to so izpostavili tudi drugi. Izobraževanje, kot sem že povedal, ni samo način za posredovanje spretnosti ljudem, da jih pripravimo na trg dela temveč prispeva tudi k oblikovanju državljanstva teh eh, ljudi, tako da razumejo, kakšne so vrednote družbe in jih sprijemajo. Gre za sprijemanje naših družbenih meril eh, in evropskih eh, vrednot. Čim prejšnja integracija mladih ali vključevanje mladih v izobraževalni sistem bo najbolj učinkovit način, da to storimo. Hvala lepa. To je zelo pomembno vprašanje. Slišali smo številno dobrih predlogov. Zanima me, eh, mogoče bomo imeli priložnost, da se o tem pogovarjamo tudi na nekoliko bolj neformalni ravni. kakšen je vaš pogled na eh, celovit pristop k mladim? Eh, ne gre eh, zgolj za klasično izobraževanje, ampak gre za priložnosti, ki se ponujejo mladim. Govorim o pripravništvu, govorim o pregledu učnega načrta, pa tudi o priložnostih, Za zaposlovanje e, to seveda ni lahko zagotoviti v času gospodarske krize. E, v Italiji imamo tudi urad, e, ki je namenjen uresničevanju jamstva za mlade. Torej, potrebno je zagotoviti prave priložnosti za mlade. In tukaj se je potrebno upreti predvsem na neformalno izobraževanje. Govorim o delodajalcih, o e, različnih središčih in tako naprej. In mislim, e, da je potrebno imeti celovit pristop tudi na parlamentarni ravni, tako na evropski, kakor tudi nacionalni ravni. In to e, je bilo tudi moje izhodiščno mnenje. Ne vem, kakšno je situacija v. Uh, vaših državah. Eh, običajno se s tem pri nas v Italiji bolj ugotavljajo na ravni politike zaposlovanja, torej se bo s tem ukvarjal minister za zaposlovanje. Mislim pa, da potrebujemo bolj celovit pristop. Ni bilo specifičnih vprašanj za vas, zato vam nisem dala besede. Želite še kaj dodati? Ja, bi, na kratko bi rada pokomentirala. Excerpt. Eh, hvala lepa. Na kratko bi se odzvala in sicer eh, v smislu tega, da naš sistem eh, raste in se širi v Evropi, veliko imamo podpore. Seveda pa je tukaj tudi veliko idealizma. Lahko vam tudi posredujem podatke za Češko, kot ste vprašali. Predvsem pa se moramo osredotočiti na preventivno delo ter glasbeno delo z otroki v predšolski starosti, tako pridemo do najboljših rezultatov. To je že dobro izhodišče. Uh, zelo zanimivo in seveda bomo posredovali vse informacije naprej. Zdaj pa predajem eh, besedo, oziroma prihajamo zdaj na tretji sklop, eh, zelo pomemben, ki ni tako političen besedo bodo dobili štiri govorniki iz eh, nacionalnih eh, parlamentov. Torej, eh, dala bom besedo štirim poslancem iz nacionalnih primer parlamentov. Sani Lauslati iz Finske, Sandrin Dusi iz Francije, prej je bila eh, predvidena predsednica odbora za kulturo iz Italije, ampak eh, žal eh, ni mogla eh, priti na našo današnjo sejo, zato pa je z nami Francesca Polizi iz eh, italijanskega senata, eh, Gerard Crowell iz eh, senata eh, Irske. Eh, in prosim vas, eh, da se vsi omejite na dve minuti, kajti nimamo več časa. Takoj bomo začeli z eh, predstavnico Finske, gospola Oslati. In eh, tema je vseživljensko učenje od šole do aktivnega življenja. Se opravičujem, a ravno kar ste prispeli. Medtem, eh, ko ste se vi pripravljali, sem vas predstavila, dejala sem, da bomo sedaj slišali vizijo uh, iz različnih eh, področji Evrope uh, in sicer iz držav, ki so v preteklih letih izvajale zelo zanimive reforme. Elinikajnen optiminen on ajankohtajsen pa kuin koska. Hvala To je zelo aktualno vprašanje. Trenutno se soočamo z velikimi spremembami, kar pomeni da postanejo zadeve zastarele že eh, čez noč in jih je treba hitro eh, prilagajati. Poklici se hitro spreminjajo, tudi zahteve glede poklicov. Eh, zaposlovanje, postaja drugačna delovna mesta, so drugačna, imamo tudi drugačne delovne pogodbe, nimamo več zaposlovanja za nedoločen čas, ampak zelo kratkoročne pogodbe. Prihaja do stalnih sprememb in to se tudi ne bo ostalo. Nove tehnologije, posta, nove tehnologije postavljajo velik izziv na tem področju, avtomatizacija, robotika in tudi druge novosti bodo trg dela spremenile tudi v naslednjih letih in eh, prisilile eh, družbe v strukturne eh, spremembe. Ostrezno se je treba tudi prilagoditi spremembam na področju informacijske tehnologije tudi v prometu, kjer se bodo nadomeščali vozniki avtobusov naprim, oziroma vlako in podobno z avtomatskimi napravami. To so izzivi prihodnosti, s katerimi se moramo soočiti in osrezno pripraviti eh, mlade na te spremenjene pogoje zaposlovanja. Razmisliti bomo morali, kakšne spretnosti bodo mladi potrebovali prihodnosti, zato da si bodo zagotovili eh, delo. Na finskem eh, spreminjamo naš eh, sistem, ki temelji na znanju, gradimo nov model, ki nam bo omogočal izgradnjo znanja za prihodnost. Razviti moramo spretnosti, ki bodo omogočali hitro učenje tudi novih zadev tako mladi kot odrasli eh, potrebujejo tudi sposobnost, da se odučijo tega, kar so se nekoč naučili, tako da se naučijo nekaj novega in se tudi vse življensko učijo do upokojitve in še naprej. S tem so se začele ukvarjati že prejšnje vlade, vendar pa je to proces, ki se stalno razvija, zato da bi oblikovali sistem, ki bo ustrezen na finskem. Poskušamo vzpostaviti individualne izobraževalne poti že od predšolskega obdobja, vrca. Upoštevamo spretnosti, ki jih bodo otroci potrebovali v prihodnosti, vlagamo tudi v prekvalifikacije učiteljev. prav tako spreminjamo šolski sistem, v njega uvajamo nove eh, tehnološke eh, dosežke in aplikacije, tudi na področju poklicnega izobraževanja imamo nov sistem eh, financiranja, ki bo začel delovati v kratkem. pri čemer uvajamo modularni sistem, v katerega bodo vključena različna področja. Prav tako delujemo horizontalno s povezovanjem različnih oblik izobraževanja, poklicnega, visokošolskega in podobno. V naslednjih letih pripravljamo nove izobraževalne programe ki morajo postaviti dobro osnovo za vse življensko učenje. Eh, Podaj bi nekaj eh, primerov pri osnovnem izobraževanju. Želimo eh, naučiti otroke komunikacijskih spretnosti, možnosti odeležbe v družbi, participatornosti, vključenosti, pri čemer pa ljudi obravnavamo kot eh, posameznike, kljub temu pa jih učimo družbenih spretnosti. Prav tako se treba naučiti novega pisanja, pisanje na roko, iz ginja, treba se je naučiti drugačne pismenosti. In otrok se naučiti različnih eh, spretnosti, nekaj, kar sodi v splošno izobrazbo, bo tudi računalniško eh, programiranje. Prav tako bomo to vrstne spretnosti vključili tudi v visokošolske programe in v programe za izobraževanje odraslih. Pogosto slišimo, da ljudje, ki delajo, da so prezaposleni in eh, kako naj se potem še naučijo novih spretnosti in ohranjajo že pridobljene spretnosti na potrebni ravni. To so izzivi za prihodnost, prav tako se moramo osredotočiti na to, da ljudi ohranijo znanje in spretnosti, ki so ga že pridobili, tako da jih morajo stalno osveževati. Finska mora biti država, ker se ljudje vedno učijo nekaj novega. Allora, in, the, in, the, in, the, in time, eh, vi pregherei di stare nei due minuti. Prosim, da se res omejite na te dve minuti, sicer ne bomo uspeli pravočasno zaključiti tega panela, če vključ, želijo potem spregovoriti še drugi. In sedaj eh, Sandrin eh, Duše iz eh, eh, francoske skupščine. Izvolite. Najlepša hvala, gospa eh, predsednica. Zelo vesela sem, eh, da eh, lahko predstavim zelo zapleten sistem in sicer visokošolskega izobraževanja v Franciji. Gre tudi za vključitev koncepta vseživljenskega učenja. Eh, sem članica eh, nacionalne skupščine, eh, članica odbora za zunanje zadeve, članica odbora za izobraževanje in za kulturo. In tako sem tudi članica odbora za pripravo učnih programov. Torej, sem bila vključena tudi v pripravo novega učnega načrta, čeprav. Je ta učni načrt nov le za Francijo, na finskem se že nekaj časa uporablja in izkušnje eh, so se izkazale za izjemno pozitivne. Do tega razvoja v Franciji je eh, prišlo eh, zaradi evropskega cilja vseživljenskega učenja. In pri tem želimo seveda zagotoviti boljšo zaposljivost mladih dolga leta eh, tega vidika vseživljenskega učenja v eh, Franciji eh, v učnem načrtu ni bilo in v preteklih letih smo dosegli velik napredek pri zagotavljanju zaposljivosti, pa tudi pri zagotavljanju vseživljenskega učenja. Torej, to je bila dimenzija, ki jo v Franciji nismo imeli. In naš šolski sistem je v primerjavi z drugimi evropskimi sistemi izjemno zapleten. E, ta zapletenost e, pa pomeni e, tudi neke vrste bogatstvo, zagotovi lahko namreč vire za zagotavljanje različnih oblik podpore, za zagotavljanje različnih oblik vseživljenskega učenja. Eh, srednješolsko izobraževanje v Franciji je eh, izjemom, izjemno zapleteno. Mladi se eh, pri 15 letih odločijo, kako bodo z šolanjem nadaljevali, ali se odločijo za bolj uh, splošni licej ali pa za bolj uh, uh, specifičen uh, licej. Uh, licej in eh, potem, eh, ko eh, zaključijo z tem srednješolskim izobraževanjem, nadaljujejo z visokošolskim izobraževanjem, ki je razdeljeno na univerzitetni sistem in neuniverzitetni sistem, ki ga sestavljajo mm, številne šole in ta sistem je za Francijo zelo pomemben, kajti povezan je z našo zgodovino gre za eh, izobraževanje mladih v moderni državi. In eh, na ta način poteka izobraževanje v Franciji in eh, prioriteto oziroma pozornost namenjamo predvsem pridobitvi diplom. Mladi se pogosto soočajo z obdobji brezposelnosti skušamo jih vključiti v eh, pripravniške programe eh, in eh, na ta način torej želimo zagotoviti to dimenzijo vse življenskega učenja. Od leta 2013 izvedenci pripravljajo nov načrt visokošolskega izobraževanja in na ta način naj bi eh, bolje povezali eh, osnovno izobraževanje, ki vodi do pridobitve diplome, z nadaljnim izobraževanjem, ki bi moralo omogočiti eh, lažjo zaposljivost. Visokošolsko izobraževanje pa bi moralo v prihodnih letih zagotoviti tudi za boljšo povezavo izobraževanja na univerzi in pa v podjetju. Tukaj gre za tako imenovano dualno izobraževanje. Poleg tega nameravamo poenostaviti eh, tudi svet univerz, eh, vzpostaviti želimo skupine univerz eh, in tudi na regionalni ravni, in to je pomembno za volitve, ki bodo potekale prihodno nedeljo, vzpostavljamo urade eh, za eh, svetovanje eh, na področju visokošolskega izobraževanja. Želimo izvesti tudi direktivo iz leta 2012, ki zahteva medsebojno priznavanje kvalifikacij do leta 2018. Seveda si prizadevamo tudi na vseh drugih področjih, ki so jih navedli kolegi in na področju eh, digitalnega izobraževanja. Najlepša hvala za vaš predstavek. Sedaj pa Francesca Polisi iz italijanskega senata. Grazie, presidente. Hvala, gospa predsedajoča. Italijanska vlada je po. Uh, dolgotrajnih naporih se odločila bistveno uh, financirati izobraževanje, ker smo trdno prepričani, da je najboljša strukturna politika proti brezposelnosti mladih in socialni usključenosti ravno iz naložba v izobraževanje in usposabljanje. Zakon 107, ki ga je eh, italijanski parlament sprejel letos eh, poleti, eh, se je začel izvajati z tem šolskim letom in ta predvideva, Eh, zmanjševanje eh, boja proti eh, zmanjševanje osipništva in izboljšanje osnovnih veščin in znanja iz naravoslovnih ved, krepitev kakovosti izobraževanja v predšolskem obdobju to pa se bo izvedlo uh, ravno z tem zakonom. Izboljšanje um, profesionalne pripravljenosti učiteljev, uh, boljše izobraževanje učiteljev na delovnem mestu in kolikor smo slišali od njih uh, v evropskih uh, programih. Uh, je dobro, da se vključujejo. Izmenjave med šolami v Evropi pravzaprav predstavljajo najboljše eh, izobraževanje na delovnem mestu tudi po njihovem mnenju. In da bi izboljšati, je treba tudi um, transversalne sposobnosti otrok in njihove možnosti za zaposlovanje. E, namenili smo 3 milijarde e, evrov e, v ta namen in vključili več kot 100 tisoč učiteljev v zadevne programe. Ter vključili smo možnost Eh, dela eh, v povezavi z šolanjem, se pravi šolanje ob delu, eh, delovske univerze in 900 ur je moč opraviti tudi v licejih. To ni le izobraževanje, ampak tudi usmerjanje v terciarnem sektorju za uh, mladino in otroke. To je pravzaprav popolna novost za italijanski sistem. Obstaja pa še en pomemben, pomembna usmeritev, uh, v katero vlagamo in to je nacionalni načrt za digitalno šolo. 90 odstotkov uh, italijanskih šol je povezanih z internetom, vendar le 7 odstotkov razredov ima internetno povezavo. Večinoma je šlo za internetne povezave uh, zbornic in um, eh, pisarne ravnateljev. Torej, štirih letih eh, vse italijanske šole, razredi eh, bodo imeli povezavo z eh, internetom, kajti digitalizacija eh, prinaša mnogo inovacij v eh, didaktiki, v načinu poučevanja in to je tudi srčika tega zakona. 40 eh, milijard, milijon evrov je namenjenih no, za izobraževanje učiteljev, pa tudi 90 milijonov za vzpostavljanje poklica digitalnega izobraževalca v vseh šoljah še uh, druga pomembna zadeva in danes sem poslušala tukaj že je tekla beseda o tem uh, transversalne spos, uh, sposobnosti uh, je uh, tudi to, da se, da znajo bolje razbrati izobraževalne možnosti. Eh, poslušali smo o tem eh, lepem eh, programu glasbe in mi tudi vključujemo glasbo, ki se poučuje že v osnovni šoli skupaj z angliščino um, in drugimi umetnostmi, uh, ne pozabljamo pa na aktivno državljanstvo, kajti šola je namenjena tudi vzgoji zavednih državljanov. Uh, to, uh, ta uh, inštrument zahteva drugačen pristop od šol, ta, te bodo dobile sredstva in za njimi bodo popolnoma avtonomno upravljale uh, eh, zato, da uh, uh, posodobijo poučevanje in prvič v Italiji uh, vključujemo samo ocenjevanje in šol uh, in uh, ocenjevanje uprav uh, šol. Uh, tako da bo na končno končno nagrajevanje povezano z uspešnostjo. E, nekaj, to je prvič, da se nekaj podobnega vključuje v italijanski sistem. Pravzaprav smo bili e, edini v Evropi, kjer smo e, pri napredovanju učiteljev uštevali samo delovno dobo. Hvala lepa. Eh, to je eh, zelo zanimiva informacija in zanimivo je, da se to eh, uvaja že letos. S ponosom to slišim kot italijanka. V mnogih državah so se odločili za. Rezanje na tem področju, kot smo slišali, ne le v Grčiji, ampak tudi drugih državah, uh, kjer bi se temu lahko mogoče izognili. Zelo eh, je to negativno vplivalo na eh, neenakost v družbi. Eh, te naložbe v Italiji, tudi v formalno izobraževanje, pa so znak velike daljnovidnosti italijanske vlade. Najlepše hvala in sedaj je Gerard. Gerard Crockwell, ki je senator iz Irske. Izvolite, naj ima besedo. Hvala lepa in resnično ste dobro izgovorili moje ime. Vse življenje se zauzemam za vse življenjsko učenje. Vse življenjsko učenje mi je omogočilo, da sem svojo kariero zamenjal 11 krat. Eh, zdaj sem senator v Irske. Eh, spodbujanje srednjošolskega izobraževanja in povečanje deleža v terciarnem izobraževanju je uspešno. 2013 je OECD povedala, da je 90 odstotkov 23-24 eh, letnikov zaključila terciarno izobraževanje. Poprečje je bilo 3 odstotkov v OECD-u. Med 25-34 eh, letniki je bila tudi izobraženost eh, ljudi više kot eh, povpreče, pri 51 odstotki je znašala. Ljudje za tercijalno izobrazbo, tih je bilo več kot eh, tistih za sekundarno e, e, izobrazbo in še manj jih je bilo tistih, ki so imeli manjšo izobrazbo. Na Irskem velja izobrazba in za investicijo v prihodnost, ki izboljšuje tudi možnost zaposlovanja ampak eh, politika nima samo gospodarskih eh, ciljev. Izobraževalna politika zasleduje širše cilje zato, da bi izboljšali blaginjo, socialni kapital, krepili demokracijo in socialno kohezijo. V zadnji študiji OECD Irska sledi splošnemu vzorcu, ker ima najvišjo stopnjo izobraževanja izobrazbe, opismenosti, tudi največjo stopnjo prostovoljnosti, zdravja in medosebnega zaupanja. To so seveda statistični podatki, vendar ne smemo počivati na lovorika. 90,5 odstotkov je pri mladih. Eh, Eh, zaposlitve pri eh, mladih, kar je eh, sicer nekoliko manj kot pri splošni zaposlitvi. Tisti, ki pa ne zaključijo srednje šolsko izobrazbo, tudi ne nadaljujejo tercijarno in zato se naše ministrstvo lotilo tega problema in zaradi tega iz pripravilo inštitucijo SOLAS za sekundarno in tercijarno izobraževanje. To leta 2011 se je izobraževanje in usposabljanje pri nadaljnem izobraževanju, to se pravi po srednješolskem izobraževanju, razdelili med eh, dva ministre za poklicno izobraževanje v Ministrstvu za izobraževanje in usposabljanje v Ministrstvu za eh, socialo. Zdaj smo oboje združili zato, da bi omogočili ustrezno inštitucijo, ki se ukvarja z nadaljnim izobraževanjem. Potem, ko sem prisluhnil našim govorcem, sem želel povedati nekaj podrobnosti pro, o programih, ki so na voljo pri nadaljnem izobraževanju in uh, usposabljanjem in s čim se ukvarja ta nova inštitucija. Uh, Ampak zdaj bom mogoče malce nepovezano govoril naprej, zato ker sem moral črtati nekaj stvari, ker nimam toliko časa. Črtali smo pripravništvo za dve leti, to je mešanica eh, med eh, teoretičnim in praktičnim eh, poukom. Tukaj Je to namenjeno 15-20 letnikom, ki so zapustili šolo, da jim omogočimo neko usposabljanje, neko izobraževanje, nekaj delovnih izkušenj. Potem imamo skupnostne programe izobraževanja, ki jih ne izvajajo izobraževalne ustanove, ampak eh, občine. In potem, ko je prišlo do finančnega zloma, smo imeli program Momentum. In 50 eh, odstotkov tistih, ki so sodelovali v tem eh, programu, so potem dobili zaposlitev. Kolegi, ko sem prisluhnil vaši razpravi danes, eh, ugotavljam, da je veliko povdarka na tistih, ki se lahko privoščijo vse življenjsko izobraževanje, da se ti se temu posvečajo. Vendar pa se moramo prilagoditi tudi sedanjim in prihodnim potrebam naše družbe, kar ni dovolj izobraževanje. In tukaj govorim kot eh, praktik. Eh, do zadnjega leta sem bil praktik na tem področju. Večina eh, financiranja je usmerjena v rezultate, koliko modulov je, koliko smo imeli diplomantov, koliko nagrad so dobili programi ampak morali bi se osredotočiti na to, kaj počnemo, ampak nekje na poti eh, pozabimo na tisto eh, skupino, ki je najbolj pomembna. 90 odstotkov eh, končajo višjo srednjo izobrazbo, teh 10 odstotkov, ki ne zaključijo srednjošolsko izobrazbo. To je majhna skupina, ki začnejo delati, ki so začeli delati v krizi, ki delajo. Uh, na niže plačanih delovnih mestih, ki ne zahtevajo posebnega eh, izobraževanja. In potem so izgubili še osnovne sprednosti, ki so jih pridobili potem, ko so se izobraževali, ker niso dobili zaposlitve. Zdaj so marginalizirani, so na robo, kjer eh, živijo od socialne eh, podpore oziroma se zatekajo v kriminal. In eh, če govorimo o tem, kar se je dogaja sedaj in kaj je pripeljalo tudi do napadov v eh, Franciji, da prihaja do radikalizacije mladih, srdega, ker so na robo, vse to moramo upoštevati eh, pri izobraževanju. Ko gre za vse življenjsko življenje, moramo imeti osnovne spretnosti na voljo, da lahko dostopamo do programov. Mikrofon. Yep, ja, sorry. No, če grem nazaj, za to, da sodelujemo v vse življenjskem učenju, moramo imeti ustrezno sposobnost, da lahko do tega sploh eh, pridemo, da imamo dostop do programov. Če si pogledamo izvrševanje programe, ki temeljijo na rezultatih, eh, teh ni, ni treba podpirati. Vrniti se moramo in um, na celovit eh, pristop, holistični pristop za to marginalizirano. Uh, Eh, skupino moramo oblikovati osnovne programe, kjer je eh, cilj samo zaključiti izobraževanje brez merjenja, če to merite, želite meriti. Lahko merite s tem, ali je nekdo potem nadaljeval z srednješolskim ali visokošolskim izobraževanjem. Ose, središče vsakašnjega izobraževanja, kot so govorili predgovorni ki pa je, da vsi ljudje postanejo aktivni državljani v naši družbi. Če mi skudima, da o tem primitati, ura. Se upričujem, čas je omejen in sedaj so prosili za besedo še dva uh, člana parlamenta, potem pa sledi še zadnji del, 12.30 pa moramo zaključiti. Torej, čisto, čisto na kratko, Laura Lopez iz eh, Evropskega mlinskega foruma. Hvala lepa, ko sprašujemo mlade, s katerimi delamo, kje so pridobili najbolj eh, koristne spretnosti, reki so zunaj šole in to kaže na dvoje izobraževalno vrednost mladinskih organizacij, kar smo že omenjali danes in to me tudi veseli. Potrebujemo pa tudi spremembe v našem formalnem izobraževalnem sistemu. Moramo se zavedati, da je misija izobraževanja formalnega in neformalnega, da razvijamo spretnosti za vse življenje. To velja za osebno življenje, za poklicno življenje. Potrebujemo znanje, spretnosti in vrednote, tako da lahko živimo dostojanstveno življenje in polno življenje. In eh, zato potrebujemo spretnosti, ki se jih učimo vse življenje, tako da se dobro opremimo za spopadanje z spremembami, izzivi in eh, da se pripravimo na izzive, ki, s katerimi se bomo srečevali v vsem eh, življenju. Zato moramo kombinirati formalno in neformalno izobrazbo in kombinirati ponudnike teh vrst izobraževanja, tako da zagotovimo kakovostno izobraževanje izobraževanje, vseživljensko izobraževanje za vse. 4,7 kot eh, cilj eh, tisočletja na področju vseživljenskega učenja je odlična priložnost za to, da Evropska unija in vse njene države članice prevzamejo odgovornost, da zagotovijo te rezultate na nacionalni ravni kot tudi na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa. In zdaj dva. Še dva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 sploh se moramo pogledati, kakšno je stanje v južnoevropskih državah, kjer je situacija še posebej pereča. V Estoniji smo povezali zaposlovalce in poklicno izobraževanje. Ko govorimo o pripravništvu, moramo dati eh, učencem nekaj priložnosti in to želimo storiti v Estoniji v naslednjih treh letih. Je našim eh, pripravnikom, vajencem želimo dati eh, možnost, da eh, se izobražujejo naprej, da imajo možnost na iz, možnosti izbire pri poklicem izobraževanju in se še bolj posvetiti tistim, ki so pridobili univerzitetno diplomo, pa nimajo nobenih delovnih izkušenj. To je tudi eno področje, kjer jim lahko pomagamo in pomagamo, da se bolje integrirajo v trg dela treba jim je omogočiti tudi delo, ko še študirajo. Če je za Yves Durand? Eh, Yves Durand, član iz eh, francoskega parlamenta, potem pa gospod Zver. Euh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Um, pripravništvo naj uh, bi ponudilo možnost, da se eh, študentje seznavijo eh, z veščinami, ki jih še ne poznajo. Gre za um, več različnih eh, izkušenj in zaradi tega je to zelo pomembno pedagoško orodje. Nujno je potrebno izvesti ta projekt in sicer o tem ne moremo zgolj govoriti, ampak je potrebno poskrbeti za konkretno izvajanje. Najlepša hvala. Iskazver. Iskreno, hvala, kolega Zer. Spoštovana gospa predsednica, eh, rav, navezal bi se ravno na zadnjega sogovornika, ki je govoril o pripravništvu. Jaz sem ta teden gostil konferenco eh, ravno na to temo skupaj z eh, nekaterimi podjetji in pa Evropskim mladinskim forumom. Eh, kot veste, v Evropi že obstaja alijansa za pripravništvo eh, od leta 2013 na pobudo Evropske komisije in ta aliansa je zaživela in veliko zasebnih podjetij se je vključilo in ponuja delovna mesta za mlade eh, in tukaj grejo številke v sto tisoče in hvala bogu da eh, imamo to možnost zato ker mladi si na pripravništvu eh, pri pripravništvu pridobivajo ustrezne kompetence tiste ki jih dejansko rabijo na trgu dela no tema moje okrogle mize je bila kako mladim zagotoviti čim bolj lahko pod tranzicijo iz eh, učnega prostora na trg dela. Eh, tudi naslednji teden bomo imeli podobne konference, public hearinge na eh, to področje in, in to se mi zdi tudi ključen odgovor za pozicijo mladih v prihodnje. Kolikor bodo šolski sistemi dovolj dobri, če jih bomo reformirali, bodo imeli tudi mladi možnost za lažjo tranzicijo na trg dela. Hvala lepa. Grazie, collega Zver. Eh, Svobrova. Hvala, uh, kolega Ser, kolegica Svobrova. Very, very short, please, because we, uh, we eh, lose the data. Čisto na kratko, prosim, kaj ti tolmači nas bodo zapustili. Ja, čisto kratka bom. Najlepša hvala za informacije, ki so bile izjemno zanimive. To, kar bi rada dodala, kaj ti vsi ste govorili o um, znanju, o um, izobraževanju, učitelju in tako naprej. Eh, gre zgolj za nove potrebe, ki se pojavljajo v šolah. Gre pa tudi eh, za rezultate neformalnega izobraževanja. Potrebno je doseči konkretne rezultate pri neformalnem izobraževanju in te rezultate je potrebno potem izkoristiti tudi v formalnem izobraževanju. Eh, to, o čemer nismo razpravljali, pa eh, je eh, plačilo učiteljem. Vem, da na finskem učitelji prejemajo više plače od povprečnih eh, in eh, pri tem predstavljate izjemo. V uh, drugih državah pa imajo težave z uh, plačami uh, učiteljev. Torej, zanima me, ali ste vi zadovoljni s situacijo. Prosim vas, da uh, se res držite časa, ki vam je nagovor.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 prosto giblje po Evropski uniji, kar pomeni, da delovno silo izobražujemo za celoten evropski trg. Izobraževanje je trenutno v pristojnosti držav članic. Na evropski ravni lahko izkoristimo mehke metode za koordinacijo. Zanima me, ali potrebujemo več eh, sodelovanja na evropski ravni ali tudi zakonodaje na področju izobraževanja in če eh, kakšno eh, sodelovanje potrebujemo na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, Julie. Hvala lepa. Se pričujem, ker sem tako hitela tukaj. Zelo dobro je slišati tudi glas mladih, ko govorimo o tej zelo pomembni temi. Zato morajo sodelovati tudi mladi, sodelovati tudi mladi in mladinske organizacije. V zadnjih eh, nekaj dnevih eh, so organizacije pripravili celo vrsto prireditev v Evropskem parlamentu. Vsi izvoljeni na vseh ravneh bi se morali povezati z mladinskimi organizacijami, kajti nikoli ne posvečamo dovolj pozornosti in spoštovanja do tega, kaj prinašajo v razpravo. Danes smo slišali tudi veliko o kreativnosti. Tukaj gre za sposobnosti, za spretnosti, ki izboljšujejo zaposljivost v naši novi Evropi. Vse to prosim, da zaključite. Vse to bo tudi prispevalo pri pripravi mojega poročila o medkulturnem eh, dialogu. Julija je poročevalka pri tem izredno pomembnem poročilu, ki sem ga prej omenila. Sedaj pa replike, nekaj minut še imamo na voljo. Čisto za konec le, če imate kaj pomembnega za dodati, sicer pač eh, ni več časa, ker bi želela dati eh, besedo zadnjemu govorniku, ki je zelo pomemben, gospod eh, Gruber iz Evropske investicijske banke, ki je vodja oddelka digitalno gospodarstvo in izobraževanje. Še, eh, Hvala lepa.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 Bom zamenjala eh, mikrofon. Hvala za vaše mesto, gospod predsednica. Slišali smo nekaj o digitalnih eh, spretnosti, to je seveda prihodnost in nekaj, kar potrebujemo, so nove spretnosti, za, ki jih morajo pridobiti naši učitelji in to je eden osnovnih ciljev za Finsko v naslednjih letih, eh, kako bomo spremenili izobraževanje naših učitelji in kakšne eh, spretnosti potrebujejo nekaj, česar nismo slišali v razpravi, je vse življensko učenje tudi pri upokojencih. Veliko imamo upokojencev, ki eh, želijo sodelovati v, na trgu dela. In mislim, da bi morali dobiti priložnosti, da se naučijo novih eh, spretnosti in ohranijo svoje mesto na trgu dela. Hvala za to repliko. Ali se še kdo želi oglasiti? Kaj se dogaja z mikrofoni? Eh, tolmačem se eh, zahvaljujem, ker so ostali še pet minut, mi bomo pa kar nadaljevali v angliščini. E, e photo, eh? Na koncu imamo še fotografijo, ki jo moramo narediti, tako da morate počakati do konca. Please, eh, please, Mr. Gruber, you know that... Gospod Gruber. Ne, ne, to bomo delali kasneje. Ehm, Veste, da je bil pripravljen ta izjemen načrt 24 milijard evrov in upamo, da bo ta načrt pritegnil vsaj 300 milijard z pomočjo vlaganj, z sredstvi držav članic in pa zasebnih vlagateljev v strateške prioritete Evropskega parlamenta in sveta. Eh, no, in med temi strateškimi prioritetami je tudi izobraževanje. Zato moramo poskrbeti na evropski in na nacionalni ravni. Torej, potrebno je poskrbeti za ustrezno upravljanje in za koordinacijo med vladami in parlamenti v državah članicah ter evropsko ravnjo. Potrebujemo evropski okvir. Kaj ti? Imamo nekaj strategij, ki jih je potrebno pripraviti v evropskem okviru uporabiti moramo to možnost in zagotoviti eh, zadostno zaupanje eh, za ulagatelje. Evropska unija si je zastavila eh, večletne programe, zato da bi premustili razlike, ki trenutno obstajajo, med drugim tudi na digitalnem področju. Doktor Gruber. Ali lahko, prosim, predstavite dejavnosti Evropske investicijske banke? Katere, kateri so vaši temeljni cilji in eh, kakšno bo sodelovanje z parla, Evropskim parlamentom in z nacionalnimi parlamenti? Hvala. Eh, hvala lepa, hvala lepa eh, za besedo. No, pokazal bi vam nekaj. Mm, teh prosto insinuje se jih je. Banko verjetno poznate, gre za Banko Evropske unije, ki imajo vlasti države članice, kaj počne e, ta banka, financira projekte. Za upravičenost do financiranja strani banke mora iti za upravičene politične cilje, projekti pa morajo izpolniti naslednje. Eh, karakteristike in sicer mora biti v ekonomskem, tehničnem in finančnem smislu eh, trdne. Če tega ne izpolnjuje, potem financiranje ni mogoče. Če si pogledamo, za kakšne vsote gre, oziroma glede na to, kaj eh, financiramo na področju izobraževanja, lahko vidite, da gre predvsem za izobraževano infrastrukturo to je najbolj primerno za financiranje s pomočjo dolgoročnih eh, posojil. Kar je tudi pomembno, je, da Evropska unija zelo malo vlaga v izobraževalno infrastrukturo. Nekje deset odstotkov proračuna je v idealnem primeru namenjenega za te namene. V lanskem letu smo videli, da je bilo zelo malo investicij na, to, na tem področju bi pa bile zahtevanje izjemno velike eh, investicije eh, že samo na področju izobraževalne infrastrukture. Brez tega ni mogoče eh, ponuditi ustreznih izobraževalnih programov. Tako ne gre. To je slika lanskega leta. 5 milijard je bilo posojenih izobraževalnemu sektorju po različnih infrastrukturnih eh, objektov in tukaj imamo časovnico posojanja na področju izobraževanja. V zadnjih eh, letih so se investicije bistveno povecale in eh, menimo, da se bo to še naprej dogajalo, kajti zelo velike potrebe so za ohranjanje konkurenčnosti Evrope. In to, kar vlagamo zdaj v izobraževalno infrastrukturo, je vlaganje v prihodnost. Samo s tem lahko zagotovimo vpliv na gospodarsko rast. Na kratko bi vam predstavil tudi novo pobudo Evropske investicijske banke glede spodbujanja spretnosti in zaposljivosti, ki se ukvarja z, z brezposelnostjo mladih in zagotavljanje zaposlovanja mladih. Tukaj imamo področje ponudbe in popraševanja, ponudbe, kdo zaposluje mlade, to so, so lahko uh, ustrezna podjetja, ki zaposluje mladih, potem pa imamo eh, ponudbo, ki jo dajo mladi. Kaj lahko dajo mladi eh, trgu dela? Mladi lahko dajo trgu dela neke znanje in spretnosti, ki prispevajo k kakovosti na trgu dela. In to so bile naše prioritete pri investiranju 6 eh, milijard za vsako plat za delovna mesta za mlade in pa tudi za spretnosti. Pri spretnosti smo spodbuje predvsem pobude, ki omogočajo podlevanje ustreznih spretnosti mladim, tako da so lahko potem eh, uspešni na trgu dela. Drugi strani imamo investicije, dobra posojila za mala in srednja podjetja, ki zaposlujejo mlade ali ponujejo poklicno izobraževanje To so rezultati, kot že rečeno. V začetku naj bi vlagali 3 milijarde na leto v te ukrepe. Vidite, da je popraševanje bistveno večje, kot smo pričakovali, kar pomeni, da je program zelo uspešen. Opravili smo neodvisne študije ki vam jih lahko seveda tudi posredujem, če želite dostop do teh študij in do več informacij glede uspehov te pobude za mlade. Mislim, da bom s tem zaključil, da omogočim še razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa za. Spoštovani, hvala lepa tudi tolmačem, ki zaključuje s svojim delom. In, in, in English, but